So dear colleagues, let's start. Drage kolegice in kolegi, začnimo eh, s našim sestankom. Eh, pozdravljam Daniel Nui, predsednico nadzornega odbora eh, pri ECB. Mi smo se na zadnje sestali 19. junija in Eh, današnji sestanek je tretja javna predstavitev v letošnjem letu in kot veste, je to tudi eh, zadnji redni pogovor z njo eh, kot predsednico nadzornega odbora. Rad bi se vam zahvalil in vam tudi čestital k odličnemu delu ki ste ga opravili v zadnjih letih eh, znotraj enotnega nadzornega mehanizma SSM. Eh, skupni nadzor v Evropski uniji je seveda eh, naloga, ki je verjetno skoraj da nihče ni pričakoval. In pri vsaki nalogi velja, nič ne more biti popolno, seveda so obstajali določeni problemi in mi kot parlamentarni organ smo se pogovarjali z vami o številnih temah, vendar ne smemo pozabiti, da govorimo pravzaprav o zgodbi o uspehu. In velika je seveda tudi vaša zasluga kot predsednica te nove institucije, ki zagotavlja eh, skupni nadzor eh, nad bančnimi institucijami eh, v Evropski uniji. Tu imamo namreč različne kulture, različne poslovne modele in kot rečeno, veliko je treba še postoriti in če želimo dobiti resnično bančno unijo, moramo narediti še nadaljne korake za to, da zagotovimo neko konvergenco na področju nadzora. Potrebujemo tudi ustrezno zakonodajo, s katero bo SSM dobil ustrezne instrumente. Eh, se pravi, treba je eh, zagotoviti več uredb, direktiv. To so pač eh, še eh, druga vprašanja. To je posledica vseh eh, prizadevanj, naprimer proti pranju denarja, proti eh, eh, nedonosnim kreditom eh, in podobno. Sjutraj smo že govorili o previdnostnih. Eh, ukrepih eh, in eh, izhodih v sili eh, v primeru nedonosnih kreditov in vemo, da je treba dejansko dopolnjevati vse funkcije SSM-a, treba je torej pomagati temu skupnemu nadzornemu mehanizmu SSM, da izvaja nadzor v bančnem svežnju poskušamo dejansko dokončati zakonodajo, kar se da hitro, se pravi, mi počnemo to, kar je naš del, določene stvari so odprte, naprimer tretji stebr bančne unije, uh, upam, da je tudi ta uh, backstop na dobri poti, Seveda morajo tudi banke opraviti svoj del, nacionalni organi. Tu gre za skupna prizadevanja. Jaz pa vem, seveda, da je SSM gonilna sila, ki poskuša zagotoviti bolj poenoteno bančno unijo. Hvala lepa in sedaj besedo dajem vam za vašo uvodno izjavo. Hvala lepa, dobar dan vsem skupaj, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci, eh, danes je to moja eh, zadnja predstavitev v Evropskem parlamentu in rada bi se zahvalila za dobro sodelovanje eh, med Evropskim parlamentom inštrumentom in nadzornim eh, mehanizmom. Eh, želim se osredotočiti na štiri ključna vprašanja, eh, naprimer nadzor nad nedonosnimi krediti, potem stresni test zakonodajne krediti, Eh, korake, ki so ključnega pomena eh, za bančno unijo in eh, ukrepe zopar pranje denarja. Najprej si oglejmo bančni sektor z vidika nadzora. Euro območje je krepilo svojo odpornost v letu 2018 ECB nadzoruje banke neposredno, zagotavlja se tudi ustrezna eh, kapitalska eh, podlaga 40 odstotkov. Eh, banke nadaljujejo z napredkom, zmanjšujejo delež nedonosnih kreditov, to je bila prioriteta teh eh, je v bankah eh, samo še za 4,4 odstotke, v letu 2015 eh, je bil odstotek višji 7 odstotkov, to velja seveda za banke, ki so pod nadzorom ECB. Donos na kapital je 2,6 odstotka banke v evroobmočju so uh, manj donosne v primerjavi z bankami v ZDA. Uh, eh, prihajalo je do prilagajanja um, poslovnih modelov. Če si uh, ogledamo sedaj, uh, Eh, situacijo, v kateri eh, delujejo banke, geopolitično tveganje se je povečalo, mi spremljamo eh, zaskrbljujoče spremembe v tržnih gospodarstvih v usponu. Mi se soočamo tudi z evropskimi izzivi, eh, naprimer eh, izdajanje državnih obveznic je v določenih eh, državah problematično. Eh, naj poročam tudi o ključnih nadzornih aktivnostih. Na področju kreditnega tveganja smo opravili velik napredek, pregledali smo eh, eh, kredite, eh, uporabili smo tudi ustrezne računovodske standarde in pregledali tudi nedonosne kredite. kredite. Pregledali smo strategije za zmanjšanje nedonosnih kreditov imamo uh, dialog z bankami uh, o izvajanju uh, uh, naših uh, um, priporočil. Naredili smo tudi napredek pri aktivnostih za zmanjševanje in upravljanje tveganja v bankah. Eh, opravili smo eh, misije v bankah. Skoraj vse banke eh, so dobile prve odločbe nadzornega organa. Mi bomo seveda delali v tej smeri naprej. Imeli bomo še naprej skupne nadzorne eh, ekipe in bomo pregledovali bančne institucije. Eh, mi bomo tudi preučevali učinek IT-ja na kibernetsko tveganje za leto 2019. Eh, bomo seveda tudi ocenjevali odpornost bank na likvidnostne šoke. Naj Eh, se osredotočim na stresni test v EU 2018. Objavili smo eh, teste. Opravili smo 17, eh, pregled 17 odstotkov bank v Evropski uniji banke pod direktnim nadzorom ECB-ja eh, e so postale bolj odporne na šoke v zadnjih dveh letih. ECB je opravil tudi dodatne eh, stresne teste za dodatne banke, ki pa niso del EBE. Eh, o rezultatih bo k malu dala informacije. Dejstvo je, da smo tudi ugotovili, da je kapitalska podlaga bistveno boljša uh, kot pred dvema letoma. Bančni sistem evroobmočja je zmoren prenesti makroekonomske šoke, to je razvidno iz dokončnih rezultatov. In rezultati eh, so se v zadnjih treh letih izboljšali. Eh, kar tudi pomeni, da se zakonodajne zahteve izpolnjujejo. E, ta rezultat pa ne sme zakriti dejstva, da še vedno obstajajo izzivi. Treba je pregledati poslovne ideje, tudi dediščino preteklosti mi bomo spremljali napredek na vseh teh področjih. Poleg tega si bomo tudi natančno ogledali izzive iz letošnjih stresnih testov. To bo potrebno eh, tudi za bodoče stresne teste. Eh, naj izpostavim, kaj je pomembno za učinkovito bančno unijo. Eh, mislim, da bomo potrebovali tudi podporo Evropskega parlamenta pre, eh, po volitvah. Torej, veliko je treba še storiti pred dokončanjem bančne unije. Najprej svežen o bankah. Eh, treba je formalizirati pregled zakonodaje, vem, da delate na tem, eh, na določenih področjih eh, je mogoče izboljšati stvari, naprimer v okviru pilota 2. Banke morajo imeti pač možnost dobrega ukrepanja znotraj drugega stebra. treba je zagotoviti, da se eh, omogoči tudi fleksibilnost, vendar to eh, že sedanja zakonodaja omogoča, kadar je to potrebno. Eh, na koncu je treba še pravzaprav usklejevati eh, postopke za banke, kjer obstaja nevarnost, eh, da eh, propadejo. Treba je tudi uskladiti nacionalne ukrepe v takih primerih. Po brexitu eh, se nekatera podjetja želijo preseliti na evro območje in mi moramo eh, v bodoče tudi eh, poskrbeti za usklajenost boja proti pranju denarja. Mi delamo tudi na okrepitvi naših previdnostnih ukrepov. Eh, pri stvarih, eh, ki eh, jih vidimo v okviru našega nadzora, mi potrebujemo enotno točko vstopa. To je pomembno tudi kot se čišče z uradi Emelj. treba je eh, zagotoviti tu tudi centr za eh, ekspertize in e, urad Emel bo tudi tu pomagal pri razvoju eh, in opredelitvi vloge banke. Potem treba je tudi zagotoviti neke zasilne rešitve in zato, da eh, se zanašamo eh, lahko eh, na nas tudi v situacijah, ko na nacionalni ravni pač določenih stvari ni mogoče razrešiti. Seveda sem sedaj na voljo za vaše vprašanja. Hvala lepa za vaše obsežne uvodne besede in sedaj pa naslednji govorniki, vprašanja in odgovori. Prosim eh, najprej za ELS. Hvala lepa, gospa predsednica. Dovolite, da se najprej zahvalim in da vam čestitam za velikansko delo, ki ste ga opravili eh, eh, v okviru enotnega nadzornega mehanizma. Vi ste oblikovali to institucijo, sedaj je to nadzornik, ki ga priznavajo posod po Evropi, pa tudi na mednarodni ravni. Danes ugotavljamo, v Evropi, da je bančni sistem eh, še vedno relativno fragmentiran in sicer kljub prizadevanjem, eh, kljub Eh, vsem, kar smo storili na področju bančne unije. Torej, mi imamo to fragmentacijo in to pomeni, da smo v situaciji, kjer v številnih eh, državah članicah bančni sektor eh, sestavljajo majhne banke in to je seveda lahko tudi problematično na dolgi rok. Da bi okrepili evropski eh, bančni sektor, potrebujemo dejansko eh, neke šampione, ki bodo dejansko evropski. Moje vprašanje je naslednje. Ali ne bi bilo pametno, če bi imeli bolj eh, dinamično konsolidacijo evropskega bančnega sektorja in da se omogoči ta konsolidacija, ali ne bi bilo treba predvideti tudi določene elemente uh, o eh, urejanju konkurence v evropskem okviru, zato da se olajša ta eh, konsolidacija. Hvala lepa za prijazne besede o skupnem nadzornem mehanizmu. Torej, mnogi šte organi, ki so sodelovali z mano, so seveda hvaležni za take besede kar pa zadeva sedanjo situacijo, ta potrebna konsolidacija. E, mislim, da je treba dejansko dobiti neko skupno jurisdikcijo. Potrebujemo nek skupni bančni sektor. Uh, vendar izhodišče so seveda uh, različni sistemi. Uh, zakaj tu toliko zamujamo? um, um, banke eh, opravljajo sedaj. Eh, manj teh tveganih eh, eh, transakcij čez mejo, po krizi so postale bolj previdne. Drugič, po krizi je prišlo do tako imenovanega ring fencinga v številnih državah, ograjevanja in to ograjevanje še vedno obstaja in eh, tega se če dalje bolj zavedamo. Eh, bančni sistem v Evropi je zelo fragmentiran. Eh, direktive se prenašajo na 19 različnih načinov v države članice in potrebno je več regulacije, ki bi veljala neposredno, brez prenašanja v nacionalne zakone. Eh, kajti v bančni uniji pravzaprav te nacionalne zakonodaje niso na mesti. Potem seveda potrebujemo tretji stebr bančne unije. Eh, potrebujemo solidarnost eh, v sistemu za reševanje, potrebujemo seveda tudi jamstvo bančnih vlog. Brez tega ne gre bančno unijo seveda eh, vedno krivijo, če eh, so težave eh, v neki banki in če varčevalci ne dobijo svojega denarja in se pričakuje seveda tudi pomoč iz tega sistema za reševanje. To je zanimivo. Seveda je konsolidacija potrebna. Eh, dejstvo je, da nekatere banke ne opravljajo svojega dela eh, na ustrezen način, ne služijo pravzaprav svojega denarja. Eh, Mm, vendar to ni naša naloga, da mi to urejamo. To je eh, vloga bančnikov, investitorjev, trgov, vendar nadzorniki ima pomembno vlogo. Eh, naša naloga je, da si ogledamo naprimer novo enoto po združitvi bank. Mi moramo dejansko izzvati poslovni model eh, tega, te nove strukture ta nova struktura, na, ta nova eh, enota mora imeti soliden poslovni eh, model in tako naprej. Eh, mi pregledujemo pogoje združevanja eh, in poslovanja potem. In eh, vse eno je za nas, ali gre za nacionalno združevanje ali pa čezmejno združevanje banke. Hvala lepa, Permon Šperes. Gospa predsednica, hvala lepa. Da ste prišli k nam v imenu SND-ja, želim povedati, da sem vesela, da ste pomagali vzpostaviti SSM. Vi ste rekli, da ste šli skozi eh, izjemno pustolovščino. Vi ste eh, pa izpostavili, da nam en stebr v bančništvu še manjka. Kaj menite o tem eh, dejstvu, o tem, da nam manjka ta stebr? Kako bo potem pri eh, prehodu, ko boste vi pač eh, oddali svojo funkcijo nasledniku? Eh, Kaj boste priporočili nasledniku, naslednici? Kakšne usmeritve boste priporočili? In tudi, eh, kaj boste priporočili glede odnosov s tem odborom, s tem parlamentom? Eh, gospa poslanka, kar zadeva bančno unijo, menim, da smo močno in resno zmanjšali tveganja eh, v bankah v evroobmočju. Mislim, da zelo malo ljudi trdi nasprotno. Nekateri seveda pravijo, da še nismo storili dovolj, vendar storili smo že veliko. Eh, zlasti pri eh, dvomljivih Eh, posojilih smo veliko naredili. Mi vidimo, naprimer, dosti krat eh, v časopisih neke oglase. Torej, mislim, da je prišel trenutek, da storimo še več. To je v interesu vseh. 19 držav članic je in v nekem trenutku. Uh, naj bi seveda uh, prišle države članice do nič eh, tveganja, vendar to ne gre kar tako, ne gre naenkrat, ne bo se zgodilo, da bo naenkrat tveganje enako nič. Če bi se sedaj nekaj zgodilo in če bi bila potrebna evropska solidarnost, se seveda lahko eh, odločimo, da ne pomagamo državi, ki potrebuje pomoč. Vendar mi smo videli, eh, kako smo ravnali v primeru Grčije. Tu je bil družinski član v težavah. In mislim, da je eh, zelo dobro, če vnaprej povemo in razložimo, v kakšnih pogojih pomagamo, kako zmanjšujemo tveganje in zaradi tega si želim ta tretji stebr bančne unije. Ker pa zadeva naslednico, naslednika, ne vem, eh, kakšne bodo eh, njegove prednostne naloge. Še vedno obstaja seznam stvari, ki jih je treba narediti in tega seveda ne more spregledati. Eh, problem profitabilnosti bank je treba še naprej obravnavati, treba je nadaljevati na področju dvomljivih kreditov, in nedonosnih kreditov. Treba je pač delati naprej v skladu z našim modelom, ki smo ga pripravili. Eh, treba je seveda tudi počakati na novo eh, zakonodajo na bančnem eh, sistemu. Mi smo marsikje še na začetku našega razmišljanja. In seveda je treba nadaljevati pri iskanju napredka v bančni uniji. Gre seveda za vprašanja reševanja. E, tudi tu smo lahko bolj evropski. Na neki konferenci v Berlinu sem razlagala, da je pri eh, skupnem mehanizmu za reševanje treba odgovoriti na eno vprašanje. Ali je treba v javnem interesu rešiti banko? In uh, ko odgovorimo na to vprašanje, je vse preostalo pravzaprav Eh, nacionalna zadeva. Eh, mi imamo sedaj potem 19 različnih eh, postopkov za reševanje, ker imamo pač 19 različnih prenosov v nacionalno zakonodajo. Če je odgovor ne, potem je tu stvar še bolj različna. Eh, lahko se seveda zgodi, da ne pride do likvidacije, ker pač to ni predvideno v nacionalnih sistemih, to smo videli v Latviji, v Luksemburgu. Eh, tu so situacije zelo različne, torej tu bi lahko naredili nek napredek. Hvala lepa. To je seveda zelo dobra agenda. Mi bomo pozneje še spraševali potem mi smo vsekakor poskušali eh, pomagati pri eh, eh, reševanju. Eh, gospa Beres ne govori v mikrofon in je ne slišimo. Torej, to je specifična točka, ki smo jo poskušali uh, razrešiti tudi z seveda informacijami, ki smo jih dobili iz eh, skupnega nadzornega mehanizma. Kolego iz EKR-a ne vidim. Uh, Ramon Tremosa za Alde je naslednji. Prosim. Presidente. Madame Nui, bienvenue in notre foi. Hvala lepa, gospa Nui. Ponovno dobrodošli v parlament. Zadnjič ste tukaj. Hvala lepa za vaše delo, ki ste ga opravili. Govoril pa bom angliško. Najprej bi vas vprašal, eh, kako je z izpostavljenostjo eh, bank eh, državam članicam. Torej, mnoge banke so izpostavljene, zaradi tega so vprašali, ranljive, lahko bi prišlo eh, do nove bančne krize ali eh, pravzaprav nameravate eh, uvesti neke mejne vrednosti glede državnega dolga in izpostavljenosti bank državnim dolgovom in podobno. Potem izraz failing ali pa likely to fail, eh, ta izraz je treba ponovno pregledati. Eh, to je bilo rečeno že 15. oktobra, da ta definicija povzroča številna težavna vprašanja. Kaj menite o tej definiciji? Ali menite, da je ta definicija dovolj jasna? Hvala lepa. Hvala lepa. Glede tveganja državnega dolga. Državni eh, dolg je sedaj v sedanjem okviru obravnavan kot nekaj brez tveganja. Eh, mi seveda eh, kot del eh, našega nadzora spremljamo tudi državni dolg. Res pa je, da so vprašanja državnega dolga nekaj, kar se ponovno pojavlja. V stresnem testu EBE so to tudi vključili pred kratkim, tudi v scenariju 2016 so to upoštevali v tem trenutku je to najbolj operativen način eh, obravnavanja tega vprašanja. Mislim, da je to pomembno vprašanje, ki ga moramo eh, obravnavati v prvem stabru. ECB je eh, tu zastavila štiri načela, ki je tu zastavila štiri načela, Eh, ki jih je treba upoštevati pri reformi prvega stebra. Eh, vsake spremembe z eh, kvantitativnimi omejitvami morajo preprečiti disrupcije na trgu. Treba je zagotavljati uh, enake možnosti na mednarodni ravni, eh, potem prehodno obdobje bo potrebno. Če gremo v te to vrsto, če želimo iti v to smer na spremljiv način in če želimo zmanjšati to povezanost med bankami in državnim dolgom, eh, bomo naredili velik korak naprej. Eh, zaradi koncepta failing ali pa likely to fail, pravite, da je treba revidirati ta koncept. Jaz osebno menim, da je ta koncept dober in da je dobro opisan v direktivi. Kot nadzorniki smo poskušali stvari Eh, operacionalizirati. Failing je preprosto, eh, vendar likely to fail je bolj kompleksen del eh, definicije. In mi smo poskušali najti kriterije za oceno tega, kaj pomeni likely to fail na robu uh, uh, propada, kaj to pomeni za likvidnost, uh, za solventnost banke. Eh, ko imamo krizo z likvidnostjo, je to lažje eh, eh, razumeti. Solventnost pa je težje oceniti. Torej, ti dve definiciji po mojem menju sta dobro delovali pri bankah, ki so jih uvrstili med banke, ki so v stanju razpada oziroma na tem, da propadejo. Thank you. Uh, Sven Giegold. Hvala lepa, Sven Giegold. Nui, of... Hvala, gospa Nui, v imenu skupine zelenih. Uh... In tudi kot eden od dveh poročevalcev bi postavil naslednje vprašanje. Takrat, ko smo vzpostavili enotni nadzorni mehanizem, mm, smo vas določili za vodjo in zahvaljujem se vam za uh, to, da ste ustvarili resnično evropsko institucijo. Ti dogovori mm, so pogosto um, težavni, ampak vedno ste delovali v korist Evrope za vso integriteto in tudi spoštovanjem Evropskega parlamenta. Vedno ste imeli odprta vrata za nas in zato se vam zahvaljujem. Zdaj pa še težavna vprašanja, kot ponavadi, ko ste pri nas. In prvo tako vprašanje je naslednje. Ko si pogledamo eh, dodatke pri slabih posojilih v okviru ECB, kako boste ukrepili pravila v zvezi s tem, tudi ko gre za manjše institucije? Ne gre samo za eh, neposredno nadzorovane institucije, eh, veliko je dvomov o pravilih v manjših bankah kako boste zagotovili enake možnosti na skupnem trgu v tem pogledu. Pa še nekaj. Eh, en škandal je bil eh, pred kratkim in sicer je šlo za konzorcij novinarjev, ki je ugotovil, da so številne banke obljubljale evropski javnosti, da bodo v prihodnosti delovale ehm, z integriteto, ampak še naprej so eh, kradle davkoplačevalski denar in kršile uh, Eh, davčno zakonodajo ali pa so ljudem omogočili, da so to počeli. 11. člen uredbe o SSM vam daje pravico, da izvajate tudi evropske preiskave. Ali se lahko zavežete, da boste skušali eh, sprožiti ta člen oziroma da boste izvajali evropsko preiskavo? v tem škandalu, torej bank, ki so upletene v ta škandal. Mislim, da državljani to pričakujejo od vas. Hvala najprej za vaše prijazne besede. Kar pa se tiče tega dodatka, tega addenduma, kar se tiče NPL, torej slabih posojil, prav imate. Mi lahko eh, podobna tveganja obravnavamo na podoben način tudi na bilančnih stanjih bank. In eh, tudi eh, tega se bomo morali lotiti, ehm, eh, predvsem glede tistih preostalih slabih posojil, ki so še ostala. Tukaj imamo dve možnosti. Bodi si bomo imeli enotni phasing in tega denduma, kar zadeva dediščino, torej preostala slaba posojila. Ehm, potem pa bomo obravnavali vsako banko posebej lahko pa bi izvajali to tudi od primera do primera, glede na sposobnost bank, da generirajo kapital in lahko bi imeli tudi posebne določbe oziroma bi uvedli posebne določbe za obravnavo vsakega primera posebej ne pa da imamo nek splošni phasing in. To je ena od predlaganih rešitev. Banke smo eh, tudi vzeli v obzir, glede na njihovo sposobnost za tak phasing in za takšno uvajanje. In ugotovili, da nekatere banke lahko to storijo veliko hitreje kot druge. Bankam smo tudi razložili, kaj od njih pričakujemo. In na ta način se stvari trenutno izvajajo. E, bomo pa potem tem pričakovanjem skušali zadostiti, e, postopno. Imamo torej ta phasing in addenduma, e, zato da bi čim prej očistili banke. Moje vprašanje pa je bilo o manjših bankah. A, seveda, odgovorila sem za večje bančne enote, imamo pa projekt tudi za manjše. In ta projekt bodo izvajali nacionalni pristojni organi eh, po načelu sorazmernosti eh, in sicer tudi ob upoštevanju smernic, ki jih bomo podajali mi. Seveda bo nekaj zamud, kasneje se bo to začelo izvajati kot pri velikih bankah in manjšim bankam bomo tudi dali več časa. Toliko lahko zaenkrat povem. To velja za obe kategoriji. Ta adendum eh, nacionalni organi že poznajo, eh, vejo, da ga bodo morali prej ali slej uporabiti. In uh, potem bo pač sledil drugi ali tretji korak, odvisno kako bomo postopali. In um, to bodo lahko naredili za tekoče posle in pa tudi za uh, preostala slaba posojila. Upajmo, da bo Edis um, tudi odigral svojo vlogo, da bomo imeli nek, neko celovito oceno tudi za manjše banke. In uh, tem bankam bo tudi bolje šlo, če bodo začele izvajati ta addendum najprej za tekoče posle in potem še za tisto, kar je preostalo. No, še nekaj naj povem. Mandat ECB ne vključuje pristojnosti na področju kazenskega prava. Če gre za kazniva dejanja, potem tega mi ne obravnavamo. In eh, zato tudi ne iščemo aktivno, eh, kje se je kršila zakonodaja. Smo pa v tem primeru podprli parlamentarno preiskavo, s tem da smo zagotovili relevantne informacije, ki smo jih imeli, in eh, če eh, bomo sumili, da so se ta kazniva dejanja zgodila tudi pri izvajanju dejavnosti SSM-ja, eh, potem bomo tudi prisiljeni eh, se obrniti na ustrezne preiskovalne organe in mogoče začeti tudi kazensko preiskavo v um, spoštovanju nacionalne zakonodaje, seveda. Ampak um, E, mi moramo najprej stopiti v stik z pravosodnimi oziroma s pristojnimi organi na ravni držav članic. E, potem pa mi svoje informacije tudi podamo naprej, bodi si pravosodju ali pa zadevnim organom. Hvala. Če se bo podporni mehanizem prvega stebra začel uporabljati, bo to dobro. Mm, da. In potem bomo začeli izvajati še eh, dodatne ukrepe iz drugega stebra. Dimitrios Papadimulis pa je naslednji. Hvala, gospod predsednik. Gospa Nui, tudi jaz bi v imenu naše politične skupine in pa v svojem lastnem imenu uh, bi vam rad izrazil zahvalo za uh, odlično sodelovanje, eh, ki ste ga imeli z našim odborom. Dobro ste delali. Nekaj vprašanj pa bi vam tudi rad zastavil. Ugotovili ste, da v zadnjih letih da je prišlo do zmanjšanja tveganj v bančnem sistemu. Ampak gotovo se boste strinjali z nami, da ni bilo pravega koraka naprej, kar se tiče eh, mutualizacije dolga Imamo pa tudi predlog o Edisu. Evropski parlament je to podprl, ampak ta stvar potem vseeno ni šla naprej. Bi bilo pa zaželjeno, če tukaj naredimo korake naprej. Edis je pomemben in zanima me, kaj boste svetovali svojemu nasledniku v zvezi s tem. Rekli ste v odgovor kolegu Gigoldu, da se ne ukvarjate s kazenskimi zadevami. Ampak eh, imamo pa ta škandal, ki ga je omenil tudi kolega Gigold. Javne, eh, javni organi in davkoplačevalci so izgubili na desetine milijonov evrov pa se to ni pojavilo na radarju nadzornikov. Nobenega pravega nadzora ni bilo in institucije se niso primerno odzvale. Eh, zanima me, kako ukrepati v primeru te črne luknje. Eh, različni odbori v parlamentu o tem razpravljajo. Pomembno pa bi bilo zapreti te eh, zakonodajne vrzeli. Ponavadi nas žvižgači upozorijo na takšne dejavnosti. In parlament se je zauzel tudi za zaščito žvižgačev. No, pa še nekaj. V moji državi je bilo tudi veliko slabih posojil, e, Grška banka je jasno povedala, kaj je treba narediti, ampak e, zanima me, ali vi poznate situacijo, teh slabih posojil v Grči, rdeča posojila so to in kakšno je vaše mnenje o njih? In, uh, eh, Kar se tiče Edisa in pa mutualizacije tveganja, naj povem, da o tem govorimo skoraj na vsakem srečanju, eh, ki se ga udeležim. Eh, vedno rečem, da je Edis treba začeti izvajati. Zmanjša, do zmanjšanja tveganja je prišlo, ampak. Eh, moramo še narediti napredek, tudi na področju Edisa. Mislim, da bo tudi moj naslednik to govoril. Vloga eh, našega nadzornega odbora je, da na to upozarjamo, ampak odločitev se bo pa zgodila na politični ravni. Vsekakor imate mojo eh, veliko podporo za ta projekt. Mislim, da je to tudi v najboljšem interesu vseh. Eh, in ne moremo se odločiti, da bomo določene stvari sprejeli, drugih ne, um, če pride do kakšne krize. Takrat bo treba ukrepati in moramo biti pripravljeni na to. Uh, pa še škandal Comex uh, oziroma um, kazniva dejanja te vrste. Mi smo nadzornik davčnega področja, to je tehnično delo. Uh, nismo pa uh, opremljeni za druge stvari. Eh, mi ne moremo sami odkrivati takšnih težav, bolje kot pa davčni nadzorniki. Ampak, eh, ko pride do kakšne inšpekcije na terenu in ko zaznamo, da bi nekaj lahko bilo kaznivo dejanje, Takrat eh, gotovo skušamo zagotoviti to, da eh, davčni organi dobijo vse eh, potrebne informacije, da to dobijo tudi organi za boj proti pranju denarja. Sama sem v svoji dolgi karieri vedno opozarjala na to. Včasih se zgodi, da preko davčni uradniki mi odkrijemo, da se je zgodilo nekaj nekaj, Eh, nezakonitega v kakšni banki ali kaj podobnega in takrat potem sprožimo mehanizme. Ampak pri tem škandalu pa smo prišli šele potem, mm, ko je problem že bil, ko je problem že nastal. Ampak eh, vedno, ko imamo informacije, jih tudi eh, zagotovimo nacionalnim davčnim nadzornikom in potem nacionalnim organom. In uh, ko eh, nas prosijo, takrat se tudi vključimo v takšno um, preiskavo. No, pa še slaba posojila, ja, to sem izpustila. Mm, vemo, da se nekaj dogaja, da je situacija v Grči problematična, ampak eh, podrobnejših podatkov nimamo. Eh, kolegi v Grči so mi povedali, da gre še za delo v. Um, procesu, torej ta proces še poteka in kolegi še niso imeli dovolj časa, da bi nas o vsem obvestili. Mislim, da je to sistem, kjer banke imajo možnost del svojih slabih izpostavljenosti prenesejo na neko upravno podjetje, podjetje, ki upravlja s premoženjem in del tega lahko eh, financira tudi vlada prek eh, davčnih sredstev ali prek eh, pasive. To je denar, ki omogoča, da bi transakcije lahko potekale po tržni ceni. ampak več ne vem, gre za kompleksne zadeve. Vemo, da je javni denar vključen, še vedno je to javni denar, čeprav ga imajo vlasti banke in DG za konkurenco bo moral pregledati te zadeve. Zaenkrat eh, je to še delo, ki poteka, torej proces se še ni zaključil. Eh, sama nisem dobila nobenih informacij, samo en telefonski klic in eh, več kot to, eh, kar sem izvedela po telefonu in iz časopisov, ne vem. V naslednjih tednih bomo dobili več informacij, prepričana sem o tem. Hvala. Gospod Kircos je naslednji. Hvala, predsednik. Rad bi tudi pozdravil. Eh, hvala, gospod predsednik. Eh, zahvaljujem se gospe Nui za njen prispevek in za njena prizadevanja. Imel pa bi dve vprašanji. Najprej italijanski bančni sistem. Meni se zdi, da obstaja rivalstvo ali pa antagonizem med Rimom in Bruslem. In eh, to bo gotovo trajalo vsaj do evropskih volitev. To je strategija italijanske vlade, ki jo lahko razumem. Eh, in eh, Bruselj se lahko odzove tako ali pa drugače na ta eh, izziv. Bančni sistem Italije. Zanima me, ali je dovolj odporen, da bo zdržal teh 6, 7, 8 mesecev političnega antagonizma in pa ekonomskih težav. Zanima me vaše mnenje v zvezi s tem. Zanima pa me tudi vaše mnenje o tem, kar sem prebral v Financial Timesu. Imamo pa tudi en škandal z Deutsche Bank in pa z Dansko banko. Eh, kaj je šlo tukaj narobe? Kaj mislite, da bi morali narediti? Eh, kar se tiče italijanskega bančnega sektorja. Naj povem, da obstaja občutljivost trga glede italijanskih davčnih eh, ciljev eh, in pa ocen eh, bonitetnih agencij. Prišlo je do padca na borzi. Pri italijanskih obveznicah in vrednostnih papirjih. Zaenkrat se to ni razširilo na druge jurisdikcije, ampak eh, je pa to resna tema za banke. Seveda ne vemo, kakšna bo prihodnost. Ne moremo vam povedati, kako dolgo bodo trajale te razprave in kakšen bo rezultat. Osebno menim, da so italijanske vlade naredile veliko za to, da bi očistile svoje bilance in da bi izboljšale poslovne modele. Eh, prav tako so želele in so veliko naredile pri povečanju svojega kapitala. kakšne pa bodo posledice te politične razprave, pa ne vem. Problemi grških bank so se um, tudi začeli s političnimi razpravami. Um, torej, um, držimo pesti, da se stvari ne bodo bolj zapletle, da bodo italijanske banke še naprej šle po poti boljših bilanc in boljše solventnosti. Na tej poti so mm, naredile že kar nekaj napredka in dosegle dobre rezultate. Pri stresnih testih se je to pokazalo. Ne moram pa veliko več povedati. Kar pa se tiče skupine Dansk Group, danes oziroma zdaj skoraj vsak dan, kot prejmo časopise, eh, odkrijemo kaj novega. Eh, danski nadzorni organ eh, je prišel na ECB, oni so odgovorni tudi za boj proti pranju denarja in povedali so, kakšen je razvoj dogodkov v zadnjih letih. Mislim, da se zdaj v celoti zavedajo občutljivosti teh vprašanj in po mojem bodo tudi naredili vse, kar je v njihovi moči, zato da eh, jih rešijo verjetno berem iste časopise kot vi, včeraj in danes um, sem to brala. In ni mi všeč, če najdem tam tudi banke, ki so vključene v uh, enotni nadzorni mehanizem. Ne vem, ali so vse to dejstva. Dejstvo pa je, uh, da ni toliko uh, bank, ki bi dajale uh, oziroma nudile svoje uh, bančne storitve. E, ehm, naprimer, imamo tudi um, ameriške banke v skandinavskih državah ali pa v baltskih državah, eh, prav tako Deutsche Bank. Vse te banke nudijo svoje storitve in upajmo, da um, ne gre tukaj za nek velik problem. Hvala. Uh, bomo vsi držali pesti da se stvari čim prej rešijo. Škoda bi bilo, da bi e, bilo delo e, uničeno zaradi e, neodgovornih praks nekaterih. Kostas Mavridis je naslednji. Hvala za besedo. Gospa Nui, mislim, da boste potrebovali slušalke, razen če ste se naučili grško v mestnem času. Ne, francozom eh, jeziki ne gredo prav dobro, pravi gospa Nui. Eh, želim se vam zahvaliti za odlično delo, ki ste ga upravili in eh, želim vam tudi vso srečo pri vaših naslednjih funkcijah. Ker je to zadnja predstavitev tukaj, se ne bom toliko sredotočal na Edis. Mislim, da da so že drugi kolegi to pokrili. Se pa strinjam z vami, da moramo iti naprej pri neutralizaciji tveganja. Tukaj moramo narediti napredek. In eh, v tem okviru bi se osredotočil na slaba posojila. Še bolj specifično, gospa Nui, pa se želimo osredotočiti na primer Cipra. Od zadnjič, ko smo se srečali, do danes je druga največja ciperska banka zaprla svoja vrata. Ampak eh, mediji o tem niso poročali. Govorim o um, kooperativi in mislim, da veste, katera banka je to. Eh, veliko posojil namreč ni bilo poplačanih. In eh, nekaj specifičnih vprašanj bi imel v zvezi s to banko. Ali ste obvestili finančnega ministra o, o problemih, ki obstajajo, ali je bil izvajen kak pritisk, ali ste se zavedali eh, nesposobnosti uprave, ki je bila odgovorna za tisto banko. Eh, številni ljudje so bili imenovani eh, na določena mesta in funkcije iz političnih razlogov. In mislim, da obrestne mere na ta slaba posojila mislil bi si, da bodo prinesla nek dobiček za banko. Ampak uprava teh slabih posojil je bila prenešena na neko podjetje in sicer Altamira po zelo netransparentnem postopku. In glede na rezultate smo tukaj doživeli zelo hud neuspeh. No pa še eno vprašanje, ki s tem ni povezano. Uh, Eh, in sicer naslednje. Vsi tisti, ki verjamemo v Evropsko unijo, smo pričakovali, da bodo mehanizmi nadzora eh, izvajali kakšen pritisk. Banke so zlorabljale in tudi slabo izvajale Evropsko direktivo. In pričakovali bi, eh, da bi vi tukaj izvajali ustrezen pritisk. Pritisk je bil potreben, da se to ne bi zgodilo. Hvala. Da, vem, da je prišlo do zaprtja te banke po združitvi z drugo banko. Ne moram posebej komentirati vsake banke posebej, ampak nekaj stvari bom vseeno povedala. To je banka, ki je bila v krizi že prej, še preden je. Eh, NSSM začel izvajati nadzor. 60 odstotkov slabih posojil je bilo takrat. In šele pred kratkim je to banko začela nadzorovati eh, Centralna banka Cipra. To je bilo eno leto, preden je SSM prevzel eh, dejavnosti nadzora. In glede na to, kako visoka je bila stopna slabih posojil, je banka potrebovala m, mm, kapital za to, uh, da je lahko eh, poplačala ta uh, sredstva in pa tudi uh, bančno znanje. Uh, strokovnjake so potrebovali. Tukaj je šlo za zadružno banko. Um, ki je imela 18 kompleksnih operacij v zelo zapletenem okolju. Ehm, ta banka je bila sestavljena iz večjih enot in mi smo se seveda pogovarjali s ciprskimi oblastmi in tudi centralno banko, prav tako s finančnim ministrom. Reči moram, da je bilo sodelovanje zelo dobro z vsemi ciprskimi oblastmi in organi. Razumeli so to, kaj jim govorimo ne samo to, da banka potrebuje kapital, ampak da potrebuje tudi strokovnjake, ki bodo sposobni rešiti te probleme. Eh, ti problemi pa so zahtevali najboljše bančnike eh, za to, da bi jih lahko rešili. In v tem kontekstu je banka začela postopek privatizacije septembra leta 2017. Upali smo, da bo dobila dodaten kapital in pa tudi strokovnjake in strokovno znanje. Nažalost, e, likvidnostna situacija banke e, ni bila rešena. Do konca leta 2017 to je postala res velika skrb in e, časopisi na Cipru so poročali o tem, Še posebej v volivnem času na Cipru, eh, ko ste na Cipru volili predsednika. Takrat se je o tem veliko govorilo. Na koncu procesa privatizacije pa je bila ena banka Helenik, ki je predstavila najboljšo ponudbo za pridobitev Eh, tega portfelja. Oprostite, malo vode potrebujem. Yes, <laughs> Prehladila sem se zaradi te spremembe vremena. In addressing it. So, um, I think that, um, Hellenic... Mislim, da je banka Helenik uh, podala kredibilno ponudbo, pokazala je dobre izvedbene sposobnosti in zdaj smo v situaciji, ko je prišlo do združenja obeh bank. In eh, ta skupna banka je zdaj naslednik um, zadružne banke. In centralna banka na Cipru eh, zdaj to po zakonodajnem nadzoru tudi spremlja. To je najmanj slaba situacija. Prišlo je namreč do izhoda z trga brez nekih um, učinkov, ki bi se prelili še na druge banke. Um, prišlo je tudi do izboljšanja um, kakovosti sredstev in CCB ni več v bančnem sistemu. In po tem združenju zdaj banka Helenik ima um, dobro prihodnost oziroma obeta se ji dobra prihodnost. Imamo pa tudi dobro sodelovanje med vsemi akteri pri teh operacijah, ECB, Evropska komisija in drugi akteri so dobro sodelovali. E, tudi DG za konkurenco je izvajal svoj nadzor, tudi ciprski organi in pa centralna banka ter finančno ministrstvo so sodelovali. SRB, enotni odbor za reševanje, je tudi bil vključen v ta proces. Nobene izjave ni bilo v zvezi s tem, eh, ali je banka na robu propada oziroma eh, je že bankrotirala. Tega ni bilo. Eh, iz, torej, podani so bili samo določeni pogoji. Devet minut ste že porabili za to vprašanje. Gospa Nui, vprašal sem vas tudi za komentar o, o pretirani uporabi eh, nezakonitih dejavnosti bank na Cipru. Ne vem, tega ne poznam, ne morem odgovoriti na to vprašanje, pravzaprav sploh ne vem, kaj mislite s tem. E, če bi karkoli nezakonitega odkrili na Cipru, bi obvestili oblasti, več pa ne morem povedati. Hvala, Danita Hudner tudi jaz občudujem to, eh, kar ste storili eh, tekom svojega mandata. Šlo je za veliko reformo po krizi. Najlepša hvala za vse, kar ste storili. Ne bom vas spraševala po eh, podatkih, raje bi vašo presojo glede na vaše izkušnje. Eno izmed vprašanj, o katerih doslej še nismo govorili, je vprašanje, revizije nadzornih organov v Evropi. Najbrž ste opozorili, najbrž ste opozorili da je pred enim tednom organ oziroma odbor odzor, nadzornih organov organiziral sejo in uh, potem je bila podana izjava, v kateri je bilo spet svarilo in sicer v zvezi z veliko vrzeljo pri nadzoru, tudi ko gre za enotni mehanizem nadzora. Veliko dejavnosti je bilo prenesenih na ta enotni mehanizem, ampak tukaj je tudi računsko sodišče in tukaj so mandati nacionalnih nadzornih organov. In zaradi tega prihaja do neusklajenosti podane so bila tudi priporočila. Ampak naj pridem k vprašanju, kako vi gledate na to? Kaj menite? Ali ta vrzel dejansko obstaja in ali je zares potrebno kaj storiti, da bi izboljšali revizijo na evropski in pa nacionalni ravni? Moje drugo vprašanje pa se nanaša na dejstvo, da smo že kar nekaj časa namenili spremembam uredbe Emir in kmalo bomo imeli tudi trialog s svetom. Gre za to, da je znotraj ESME odbor ki bo podal predlog odločitve, ki bi ga morali sprejeti, razen če bo prišlo do nasprotovanja obeh nadzornih orkanov. Ali ste zadovoljni za tem postopkom, ki ga imamo v enotnem mehanizmu za nadzor, ali bi lahko to kakorkoli izboljšali, da bi bili rezultati boljši? Najprej, najlepša hvala za obe vprašanje. Naj se najprej posvetim mandatu Evropskega računskega sodišča in eh, pa vprašanju v zvezi nacionalnimi nadzornimi organi. Pravzaprav to pregledujemo v Evropski centralni banki in mandat nacionalnih nadzornih organov se močno razlikuje v različnih državah članicah preprosta možnost, da državni revizori izvajajo revizije, ne obstaja v številnih državah članicah. Mandati državnih revizorjev so omejeni na finančni nadzor dodeljenih javnih sredstev. Če se država članica odloči za revizijo računskega sodišča, obstaja možnost, ne pa obveza za države članice, da odobrijo tudi razkritje tajnih informacij računskemu sodišču. Torej, mislim, da ta izjava ni pravilna. Kar zadeva vse ostalo. Evropskemu računskemu sodišču zagotavljamo informacije, ki so potrebne za pregled učinkovitosti upravljanja Evropske centralne banke. Vem, da je to edinstven instrument, vendar pa smo zagotovili vse potrebne informacije v tem okviru. Menimo, da ni prav, če pride do pritoževanja, kadar oziroma, če se Evropsko računsko sodišče pritožuje, kadar ne prejme vseh informacij, ki niso zahtevane v pogodbi, kar pa zadeva Emir 2. Glede na Brexit je še toliko pomembneje, da sprejmemo Emir 2 to bi omogočilo organom Evropske unije, da so opremljeni z ustreznimi instrumenti za obravnavo centralnih nasprotnih strank v Veliki Britaniji. Oprostite, gospod Nuj, kaj pa uh, ta postopek ne nasprotovanja? No, če sem povsem odkrita. Ne vem, kako ta mehanizem deluje v drugih inštitucijah. Nasplošno bi rekla, ja, zakaj pa ne. Ampak hkrati to ni zagotovilo, da bo sistem deloval. Najlepša hvala. Pervonš Beres. Gospa Noj, nismo prav veliko govorili o brexitu, kar je tudi eh, normalno kajti niste toliko odgovorni za evropski notranji trg. Ampak glede na to ločitev, ali vas ne skrbi, da bi se zgodilo, kljub temu, da je bančni sektor bolj odporen, da bi prišlo do težav in sicer v sivem bančnem sektorju. S tem se toliko ne ukvarjamo. Menite, da bi lahko še izboljšali dobičkonosnost bank? Na začetku tega mandata smo se ukvarjali z predlogom, ki smo ga pomagali tudi izvesti in je bil vezan na bančno arhitekturo Evropske unije. Res je, da če se osredotočimo na en bančni model, nikakor ne bomo uspešni. In potem še tretje vprašanje. Pri aferi italijanske banke Banco Popolare smo videli, kakšne so težave z definicijo bank, ki bodo najbrž propadle, ki jih bo potrebno reševati. Najbrž tudi tukaj obstaja možnost izboljšav. Kako gledate na to? Well, banking, yes, Hvala lepa. Ja. Sivo bančništvo. Seveda smo zaskrbljeni. Zaradi, tegi, zaradi teh dejavnosti, podobnih bančnim dejavnostim ne želimo, da bi prišlo do širitve tega problema. Zaenkrat na tem področju še ni bilo pravega napredka. Pred nedavnim smo, šli, smo slišali izjave pod predsednika Evropske centralne banke, čež da je zaskrbljen zaradi uloge določenih skladov. Lahko se samo strinjam namreč odgovoren je za finančno stabilnost, za monetarno politiko in mehanizem enotnega nadzora. In uh, zelo pozorno bom prebrala sporočilo, ki ga bo na to temo pripravila Evropska centralna banka. Moji sodelavci mi pomagajo, da bi razumela vaše vprašanje gre za pregled bančne strukture. Mislim, da je pomembna, a ne omejenjena tema v Evropi, ustvarjanje trga. Na eni strani imamo tradicionalne komercialne banke, na drugi strani pa obstajajo drugačne možnosti. Tako pač na svetu je. Ampak v Evropi gospodarstva predvsem financirajo banke, kar 70 odstotkov gospodarstva financirajo banke. In zaradi tega banke igrajo pomembno vlogo pri vzpostavljanju trga. In zelo zapleteno je, če že ne nemogoče. Da bi to storili v povezavi z običajnim tradicionalnim bančništvom, pa tudi v povezavi z komercialnim bančništvom, kajti ta področje je težko povezati. Potrebujemo zelo rigorozen pristop. In takšen predlog smo že imeli, ampak eh, pokazalo se je, da je negativnih plati enostavno preveč. V Nemčiji je bila izvedena smotrna reforma in prišlo je do ločitve obeh področji. v trenutnem okolju v Evropi, ko trg financirajo predvsem banke, ne verjamem, da je to mogoče. Poleg tega je tveganje sedaj precej manjše ko gre za prodajo nepremičnin. Torej, ta problem se bo ponovno pojavil. Pojavil se bo apetit po tveganih eh, transakcijah, ampak v tem trenutku ga ni. Sedaj pa eh, sodelovanje. Mislim, da je to mogoče. Ne vem, kaj bi lahko izboljšali. Mislim, da bi lahko kaj storili, da bi bila Elke König bolj zadovoljna. Gre za izboljšanje sodelovanja z enotnim odborom za reševanje. In Elke König mora biti prepričana, da ima dostop do vseh podatkov. ampak enotni odbor za reševanje včasih zahteva tudi kaj, česar ne moremo storiti. Torej gre za pripravo odločitev o bankah, ki bodo najbrž propadle, še preden se to zgodi. Se vidite, kakšna nevarnost se pojavlja v povezavi s tem. Seveda bi bilo lažje vse storiti vnaprej, ampak tega ne počnemo. Ker bi bilo to izjemno tvegano, hkrati pa bi to škodilo bankam, če bi zaradi posameznih pomankljivosti začeli pripravljati takšne odločitve. Če se nam zdi, da bo takšna odločitev potrebna, potem Elke König o tem obvestimo, preden obvestimo enotni od mehanizem nadzora. Pregledali smo tudi memorandum o razumevanju. In ko se znajdemo v krizni situaciji, Vsi zelo dobro sodelujemo, vedno. Kaj ti vemo, da gre za nekaj resnega in da napake niso spremljive, da pomenkljivosti ne sme biti, da mora biti postopek povsem korekten in da moramo vsi imeti ustrezne informacije, tako da lahko sprejemamo tudi ustrezne odločitve. Razen, če damo Elke sedež v enotnem mehanizmu nadzora, kar povsem podpiram, ne vidim, kako bi lahko to sodelovanje izboljšali. Hvala lepa, Danuta Hübner. Najlepša hvala. Gospa Njuj, najbrž se boste spomnili, da je bila pomembna eh, tema tekom vašega, da so bila pomembna tema tekom vašega mandata diskrecijske pravice držav članic in na to ste pogosto opozorili. Vidimo lahko tudi, da obstajajo razlike med državami članicami pri izvajanju ured oziroma pri prinosu direktiv v nacionalno zakonodajo. Vidimo lahko tudi, da si nacionalni nadzorniki pogosto ogledajo isto vprašanje, ampak se odzovajo drugače. Torej to še povečuje probleme, ki so s tem povezani. Torej, moje vprašanje je sledeče. Kakšno bi, bilo vašo, kakšno bi bilo vaše priporočilo tistemu, ki vas bo nasledil na vašem položaju? Kako zmanjšati te razlike, ki se pojavljajo na različnih ravneh? Prej ste govorili o razdrobljenosti v Evropi na splošno in te razlike v nadzoru k temu tudi prispevajo, kaj bi lahko storili v Evropi, da zmanjšamo te razlike. Nacionalne možnosti lahko povsem izginejo, to bi že bil en korak. Poleg tega pa moramo harmonizirati izvajanje v enotnem mehanizmu nadzora. In to je tudi povsem utemeljeno, če želimo imeti sistem zajamčenih vlog. Harmonizirali oziroma uskladili smo vsa področja, razen obravnavo zavarovalnic. Razen obravnave zavarovalnic. Glede vsega ostalega ne moremo storiti nič, kajti to je v pristojnosti nacionalnih zakonodajalcev. Torej, mislim, da bi morali to prepustiti nacionalnim pristojnim organom, ne pa so zakonodajalcema. Torej, nacionalnim nadzornim organom. To pomeni enotni organ za nadzor za vse države članice. Tako bi zagotovili večji manevrski prostor v enotnem mehanizmu nadzora ne vem, kakšen bi potem bil ta postopek. Kot eh, revizorka upam, eh, da bi bil izbran najstrožji možni postopek, ampak eh, to je pravzaprav odločitev držav članic. Najpreprostejše bi bilo, da izvedbo teh opcij prepustimo nacionalnim nadzornim organom, ne pa zakonodajalcem. Kar zadeva izjeme, pa imamo možnost v enotnem mehanizmu nadzora, da omogočimo izjemo za likvidnost bank, ki so povezane v enotni mehanizem nadzora. Ampak tukaj je tudi izjema za veliko izpostavljenost. Ta pa je v pristojnosti držav članic. In če je torej sprejeta odločitev v okviru enotnega mehanizma na, za nadzor, ki bo potem v nasprotju z odločitvami držav članic, postopek seveda ne bo učinkovit. No, že tukaj prihaja do nasprotovanja. Likvidnost in velika izpostavljenost. In seveda potrebujemo usklajevanje. Sem, sem še kaj spustila, ne? Dobro. Hvala lepa. Še zadnje vprašanje. Glede na to, da je tukaj vaš možni naslednik, mislim, da ste podali nekaj dobrih predlogov. Ali imate še kakšno priporočilo, ki bi ga posredovali svojemu nasledniku ali pa naslednici? In poleg tega bi rad zastavil še eno vprašanje. Podali ste mnenje, s katerim se posem strinjam. In sicer, da nas italijanski trg in pa javna zadolženost zelo skrbita. Vsi seveda upamo, da se bodo zadeve pozitivno razvijale. In kot ste dejali, je bilo storjenega tudi veliko dobrega, tudi zahvaljujoč vašim predlogom na področju zmanjšanja tveganja in na področju kapitalskih zahtev, minimalnih kapitalskih zahtev za vse evropske banke. Najlepša hvala. Na svet mojemu nasledniku ali naslednici zagotovo je potrebno izvesti najboljše nadzorne postopke, tako v Evropi, kakor tudi na mednarodni ravni. Potrebno je sodelovati z vsemi evropskimi inštitucijami, to je zelo pomembno. Evropski bančni organ, eh, Evropska centralna banka, komisija in tako naprej, pravzaprav gre za sestrske organizacije. Treba je slediti tudi evropski ideji. Ampak vem, da moj verjetni naslednik že dolgo dela na tem področju poleg tega je treba bankam vdihniti novo energijo. Biti moramo tudi dovolj odločni, da bomo uveljavili naše mnenje. In uh, mojega naslednjega čaka veliko dela, ampak vem, da je navajen trdo delati. Drugih pripomp nimam, kar pa zadeva italijanske banke. Res je, da so italijanske banke morale izboljšati svoj položaj, tako da še nismo bili priča kakršnim koli negativnim posledicam v tem trenutku in upam, da bo tako tudi ostalo. Kajti zelo žalostno bi bilo, če bi izničili sedaj vsa prizadevanja iz preteklosti in upam, da se to tudi ne bo zgodilo. Držim pesti. Mi tudi. Najlepša hvala. Kot ste videli, so vam vse skupine čestitele in se vam zahvalile za vsa vaša prizadevanja. Mislim, da vam lahko tudi zaploskamo. In kot sem dejal že na začetku, pa bi to vseeno rad še enkrat ponovil, močno cenimo vse, kar ste storili v preteklih letih. Zapisali ste del evropske zgodovine, kajti vzpostavitev enotnega mehanizma nadzora je zgodovinski trenutek. Jaz sem zgodovinar, zato to rad izpostavljam. To, kar ste storili z vašimi sodelavci, je obrodilo odlične rezultate in zahvaljujem se vam tudi za dobro sodelovanje z Evropskim parlamentom. To je bilo zelo pozitivno, zelo učinkovito, izjemno plodno in tudi, kadar se nismo strinjali, so bile razprave izjemno konstruktivne. In to je zelo pomembno, kajti na vse zadnje smo mi tisti organ Evropske unije, ki mora poskrbeti za to, da vsak prevzame svojo odgovornost. Torej, hvala lepa vam tudi za vso spoštovanje, ki ste ga izkazali Evropskemu parlamentu. Hvala lepa. Vaše prijazne besede bom posredovala tudi vsem zaposlenim. Najlepša hvala, sedaj pa bomo za dve minuti prekinili sejo, potem pa bomo nadaljevali. Dobro. Začnimo z naslednjo točko na našem dnevnem redu. Gre za predlog za imenovanje predsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke. Tukaj gre za odlično nadaljevanje prejšnjega dela seje. Z nami je gospod Enerija, ki ga prisrčno pozdravljam. upravni odbor je predlagal gospoda Andreja Enrijo, da nasledi gospodnuj kot predsednico nadzornega odbora Evropske centralne banke in sicer za pet let. Pozdravljam gospoda Enrijo, ki je trenutno predsednik Evropskega bančnega organa. Kot veste, svet imenuje predsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke. To mora biti nekdo, ki je izkušen na tem področju. Po predlogu Evropske centralne banke in po potrditvi Evropskega parlamenta pa svet potem imenuje predsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke po tej predstavitvi bo sledilo glasovanje. In seveda je predsednik nadzornega odbora odgovoren Evropskemu parlamentu. In rad bi se zahvalil gospodu Henri in vsem ostalim kandidatom, ki so bili vsi izjemno dobri kandidati. Rad bi se vam zahvalil, da ste danes z nami, gospod Enrija, in dajem vam besedo za uvodno izjavo. Izvolite. Uh, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi se rad zahvalil upravnemu odboru Evropske centralne banke za zaupanje v moje sposobnosti. Res mi je v veliko čast, da sem videl svoje ime na seznamu kandidatov in Veseli me, da sem danes tukaj z vami. Katere so temeljne prioritete za prihodnjih pet let, vsaj po mojem mnenju? Najprej je potrebno očistiti bančne računovodske izkaze. To pomeni, da bo potrebno izvajati pritisk na posamezne banke in da bo potrebno zagotoviti čim večjo hitrost prilagajanja čim prej se bodo banke znebile težav preteklosti, čim prej bodo pripravljene na soočanje z prihodnjimi izzivi. Evropska centralna banka je zagotovila dokaze, da je od začetka krize bančni sistem pravzaprav le povečeval obseg krize, namesto da bi deloval kot blažilec. Zaradi tega je potrebno zagotoviti ustrezen nadzor vseh bank v vseh državah članicah kot to zahteva zakonodaja na področju enotnega mehanizma nadzora. Le na ta način bo lahko Evropska unija postala enotno bančno območje. To je tudi ključnega pomena za zaokrožitev bančne unije. Poleg tega pa je to tudi pomembno za preživetje tega projekta. Pripričan sem, da bančna unija ne bo preživela, če se bomo pri prihodnji krizi še zmeraj soočali z težavami iz preteklosti ali pa če bo nadzor potekal na nacionalni ravni. Potem se je potrebno pripraviti na vedno večje tveganje na trgu. Novi upravni okvir še ni stopil v eh, veljavo in poleg tega še tudi niso bile ocenjene nove prakse. Ulagatelji pa tudi ne gledajo na evropske banke kot na dobra vlaganja zaradi neustreznih podjetniških modelov in zaradi nizke dobičkonosnosti. Potrebno je ukrepiti notranje varovalke in zagotoviti je potrebno notranjo integriteto na vseh ravnih bančne unije. Na ta način bomo lahko preprečili tudi dogodke, kot je bil nedavni škandal z pranjem denarja. Pomembno je tudi, da zagotovimo strok nadzor. Več pozornosti moramo posvetiti preglednosti in pa predvidljivosti nadzornih podstopkov. Mislim, da je potrebno najti dobro ravnotežje med ohranitvijo tajnosti in pa med eh, zagotavljanjem demokratične odgovornosti. In to je naloga Evropskega bančnega organa. Mislim, da lahko najdemo dobro ravnotežje med cilji bančnega nadzora in pa med izogibanjem sistematičnemu pristopu, ki temeli na sankcijah in ne toliko na vzpodbudah. V primeru izgub v času krize morajo tveganje nositi predvsem zasebni vlagatelji in zaradi tega je potrebno tudi jasneje določiti ulogo bank in zato so potrebni tudi ustrezni blaživci. Kot je ugotovil Evropski monetarni sklad, pri oceni stabilnosti je potrebno zagotoviti večjo jasnost, kar zadeva nadzor Evropske centralne banke. Banke, seveda, prosim, da govorite počasneje, banke seveda lahko propadejo. Evropska centralna banka ne more imeti politiko absolutnega izogibanja stečajev bank. Sam sem delal v Evropski centralni banki, potem v organu za bančni nadzor in mislim, da sem si pri tem izgradil ugled kot uh, profesionalen in neodvisen uradnik. Poleg tega, mislim, da znam dobro komunicirati z mednarodnimi sodelavci. Dobro se odzivam tudi v težavnih situacijah. Menim, da sem in upam, da boste tako tudi vi gledali name, dober evropski uradnik, ki daje prednost interesom Evropske unije. Če se boste odločili za moje imenovanje, potem bodo vse te lasnosti ostale moje vodilo tudi v prihodnosti. Pri tem bom gradil na pomembne rezultate, ki so bili doseženi pod vodstvom Daniel Nui, s katero sem sodeloval večkrat v svoji karieri. In to mi je bilo veliko čast. Zapolniti moram velike čevlje. Imel sem že več priložnosti, da ugotovim, kako zelo dober pristop ima nadzorni organ Evropske centralne banke. Poleg tega pa je odlično tudi sodelovanje z mednarodnimi nadzornimi organi če me boste imenovali na ta položaj, eh, bom eh, poskušal še naprej služiti temu proevropsko usmerjenemu duhu. Najlepša hvala. Dal sem vam le pet minut. Aha. Um, okay, so we start for the... Dobro. Začeli bomo z vprašanji in odgovori in prvo vprašanje bo zastavila Danuta Hübner. Uh, I... Hvala lepa, gospod predsedajoči. Dobar dan, Andreja. Rad bi, rada bi vas vprašala o državnem dolgu. E, kaj menite o e, spremembah e, pri obravnavi državnega dolga, ki vidite, koristi, slabosti tega novega zakonodajnega eh, pristopa ali potrebujemo novo evropsko eh, koordinacijo sprememb eh, ali pa naj bi se to dogajalo na ravni nadzornega odbora, kako je z krediti in ali se to da tudi urediti in kakšna je povezava med eh, bankami in državnim dolgom, ali potrebujemo eh, drugačne ravni premoženja, kakšne so rešitve tu. Mislim, da sem eh, že pred leti uh, Eh, objavil svoje mnenje glede eh, tega in to je ostalo nespremenjeno. Imel sem že izkušnje eh, z državnim dolgom v krizi. Eh, sodeloval sem pri prvem stresnem testu 2011 in eh, mislim, da je tedaj bila velika težava v pomankanju preglednosti. Nismo mogli razumeti, kakšna je povezava med bankami in državnim eh, dolgom, kako izpostavljene so banke državnemu dolgu. Mi smo to morali razumeti zato, da zagotovimo tržo desti. Eh, eh, razmerje. Torej, mi smo potem zahtevali od bank, da imajo dovolj likvidnih sredstev eh, in če naj bi ta sredstva bila nek, neke vrste puferskega območja, potem morajo seveda biti banke v stanju, da to takoj dajo na trg eh, in likvidirajo. Eh, to je bil seveda tudi pomemben eh, element discipline, ki mu nismo bili priča v zadnji krizi. In za, tretja stvar, ki je po mojem mnenju zelo relevantna, je koncentracija. Mi smo videli, da obstaja velika koncentracija. Da, državnih eh, sredstev. Eh, nekatere banke so morale eh, dolgo čakati, velik del kapitala je bil osredotočen pravzaprav na državna sredstva. Naš predlog je bil, da izhajamo iz zahtev glede eh, eh, likvidnosti in da zagotavljamo pravzaprav, da banke z veliko koncentracijo teh sredstev zagotovijo večje kapitalske rezerve. Eh, mislim, da je o tem treba seveda razpravljati tudi na globalni ravni. Tu potrebujemo enake možnosti in bazalski odbor je tu že opravil veliko dela. Vendar mi moramo upoštevati tudi evropsko rav. Eh, vi ste omenili eh, predlog vrednostnih papirjev, ki temeljijo na državnih obveznicah, ki so zavarovani z državnimi obveznicami. Mi seveda moramo Eh, upoštevati ta predlog. Ta predlog je bil eh, dober in eh, razočaran sem bil nad reakcijo zlasti sveta, ki je bila negativna. Hvala lepa, Pervonš Perez. Gospod kandidat, pred nekaj dnevi ste govorili o povezavi med stresnim testom in nadzorom vi imate izkušnje iz eh, svojih eh, predhodnih eh, funkcij, iz sedanje funkcije in to naj bi koristilo seveda tudi bodoči funkciji. Kot veste, jaz sem bila poročevalka, ki ni cenila mnenja Evropske centralne banke glede pristojnosti eh, pri stresnih testih. Kaj vi menite? Kakšna eh, je porazdelitev pristojnosti med eh, skupnim nadzornim odborom in EBO e pri stresnih testih? ali boste tudi naslednjič dali mnenje glede predloga komisije za boj proti pranju denarja? Kakšno je vaše mnenje na tem področju? Vem, vi ste SSM in ne ECB, eh, eh, e vendar očitno obstaja tu želja, da bi hitro napredovali, vendar če pride mnenje ECB prepozno, potem ne bo več koristilo. Hvala lepa. Glede eh, stresnega testa in nadzornih ukrepov, eh, najprej želim povedati, da eh, so Eh, na, ko, na začetku imeli težave eh, v odnosih med EBO in ECB. Eh, ni bilo jasno ugotoviti, kdo je zakaj pristojen in odgovoren, eh, vendar v zadnjih dveh krogih stresnih testov smo našli način sodelovanja in eh, sodelovanje je bilo če dalje boljše na kadrovski ravni. Kot sem tudi eh, povedal v govoru, ki ste ga vi omenili, Imamo sedaj sistem, ki deluje, ki daje rezultate, je pa kljub samo ta sistem nekoliko težaven in nihče ni prav zadovoljen z njim. Tudi Daniel Nui je včeraj na konferenci rekla, da je postopek dokaj te težaven za ICB e kot nadzornika. Uh, In sedaj imamo pač nek postopek, ki se izvaja v dveh tranšah. Prvo je stran EBE, ki se osredotoča na primerljivost, na uh, ovire in to objavi. In potem pa se uh, opravi še ocena, ki se uh, pozneje objavi. V nekaterih državah se rezultati niti objavijo. Ne? Uh, nadzorna stran eh, mora biti bolj prilagojena za nadzornika in stran EBE, ki je bolj sistemska, mora postati bolj uh, koristna na sistemski strani in sicer pri uporabi instrumentov, ki delujejo od zgoraj na vzdolj. No, to bom predlagal in videl bom, kakšne so reakcije eh, zaposlenih pri ECB. Torej, toliko o odnosih med EBO in ECB. EBA postavi eh, se scenarij in ECB potem prilagaja stresni test eh, resnični situaciji bank. Torej, prav gotovo vas ne preseneča, da sodelujemo v Eh, skupini komisije, ki razmišlja o teh vprašanjih, podpiramo zaključke. Mi potrebujemo evropski sistem za boj proti pranju denarja. Tu potrebujemo uredbo, ki bi neposredno veljala in ki bi predstavila jasna pravila in ne direktivo. Eh, torej, to seveda v tem trenutku ni eh, izvedljivo, mi moramo začasno popraviti stvari eh, takoj. Nacionalni nadzorniki morajo seveda pregledati boj proti pranju denarja, mi moramo zagotavljati podobne eh, standarde na enotnem trgu, mi potrebujemo jasno sodelovanje med različnimi nadzorniki in eh, Mi moramo seveda tudi eh, jasno razumeti, eh, kako se eh, v okviru previdnostnega eh, nadzora borimo proti pranju denarja. Hvala lepa. Ramon Tremosa, prosim. Sí, Uh, eh, hvala lepa za to, da ste prišli danes sem, gospod eh, Enrija. Upam, da vas bo parlament eh, podprl in imenoval. Želim vam vse najboljše. Dva, dve zadevi. Prvo se nanaša na Banko Popular. Eh, zadeva, ki se je zgodila pred nekaj leti. Kaj smo se naučili iz tega? ECB sedaj eh, razlaga, da je imela vlogo finančnega nadzornika. Kaj bi lahko tedaj naredili bolje? Ne gledam sedaj, kdo je zakaj odgovoren, vendar. Mnogi v eh, Španiji so zaskrbljeni, gredo na sodišča. Kaj bi mi, po vašem mnenju, lahko izboljšali na evropski ravni? Kako bi lahko te stvari drugače obravnavali? Moje drugo vprašanje je naslednje. Italija. Sedaj se zastavlja vprašanje javnega deficita zanimivo je videti, da je Italija edina država, ki je v 20 letih imela presežek, recimo v 19 letih. In velik problem uh, uh, za Italijo je strošek javnega uh, dolga, se pravi obresti, ali bi lahko pomagali uh, Italiji pri uh, refinanciranju uh, javnega dolga, zato da bi plačevali manjše obresti, da bi dejansko denar davkoplačevalcev uporabljali za reforme, investicije in izboljšanje produktivnosti. Hvala lepa. Uh, uh, mislim, da uh, uh, mi uh, gospoda uh, Enrije ne imenujemo za uh, vodjo ESM, vendar uh, seveda lahko odgovori na vprašanje. No, uh, glede banko populare. To je bil primer, kjer smo uporabili nove instrumente eh, iz eh, direktive o reševanju bank. Eh, torej, tu so pozitivne plati. V preteklosti so se mnogi eh, spraševali, ali je mogoče upravljati tako kompleksen sistem, v katerem eh, sodeluje več organov v zelo kratkem času in eh, SRB in SSME. SSM sta morala pač tu sodelovati, eh, najti pač eh, sistem za eh, likely to fail in podobno. Treba je pač ukrepati zelo hitro, vendar sistem je očitno deloval, sodelovanje med evropskimi organi, vključno s komisijo, je potekalo dobro. Mislim, da so v primeru Banko Popular eh, zastavili vprašanje likvidnosti in reševanja. Če eh, želite rešiti eh, eh, banko, je treba zagotoviti likvidnost prvi dan, ko se banka vrne na trg. In Banko Popular je potreboval 17 milijard likvidnostnih sredstev v prvih dneh po reševanju in samo eh, dejstvo, da je imela velikega kupca, močnega kupca, je pomagalo razrešiti Eh, problem likvidnosti. Eh, torej tega vprašanja likvidnosti in reševanja še nismo razrešili eh, na evropski ravni v ZDA. Imajo to razrešeno v Združenem kraljestvu, Bank of England. Ti so že povedali, da bodo pač dali neke likvidnostne pomoči bankam, ki so bile rešene. Tega pa mi še nismo zagotovili na evropski ravni in mislim, da moramo storiti vse, kar je v naših močeh. Drugič, eh, imamo mnoge banke, eh, ki bi. Eh, hotele imeti eh, reševanje, kjer eh, se eh, upniki odločijo za bail-in in potem se da banka spet na trg. To se je izkazalo kot težavno in primeri reševanja so pokazali, da je to težko. In potem še zadnje, kar ste omenili, veliko pravnih sporov je. Tu se zastavlja vprašanje evaluacije. Tu moramo reševati plačati hitro in banke dosti krat nimajo dobrih podatkov za evaluacijo. Treba je imeti torej prave informacije in uh, ustrezne evaluacijske mehanizme. Eh, potem pa Italija. Seveda ni moja naloga, da posegam na fiskalni eh, strani. To ni moja zadeva. Eh, torej eh, državni dolg seveda vpliva bančni, na bančni sektor. Eh, tu gre za obveznice, ki so namenjene prodaji na eni strani, te moramo upoštevati, moramo seveda upoštevati tudi stroške financiranja, situacijo države je treba upoštevati in nadzornik se mora seveda osredotočiti na eh, načrte bank za financiranje. Tudi ti eh, načrti morajo biti eh, robustni, odporni. Hvala, Sven Gigold. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej želim izpostaviti v imenu naše skupine, da kljub razpravi v javnosti, eh, mi ne dvomimo o vaši kvalificiranosti za to funkcijo, tako kot tudi ni bilo nobenega dvoma o kvalificiranosti drugega kandidata. In naj tudi še povem, vedno ste delovali v evropskem interesu in eh, niste eh, se postavljali na nacionalne eh, strani. Eh, to mora biti jasno. Eh, vse drugo pa moramo razrešiti znotraj našega odbora in to ni stvar te predstavitve. Sedaj pa glede vaše bodoče funkcije. Rad bi zvedel, ali se lahko zavežete, da boste uh, smernice za boj proti pranju dena, uh, eh, ne, za broj proti nedonosnim eh, kreditom implementirali v celoti za večje banke, za manjše banke. Saj morate enim in drugim zagotoviti enake možnosti na skupnem uh, trgu. Torej, ali boste posem implementirali uh, vodi, navodila za nedonosne kredite. Potem uh, imamo dva različna eh, stresna testa. Javni eh, test, ki, za katerega ste vi odgovorni in notranji, ki je podoben. Eh, ali boste objavili tudi notranje stresne teste ECB-ja? Ali bodo vsi stresni testi objavljeni? Kaj ti ti podatki bi pomagali javnosti tudi pri tem, da zahteva eh, strožje, eh, strožja pravila. Eh, kar zadeva smernice na nedonosne kredite, torej mi pomagamo pri razvoju teh smernic, to smo podpirali tudi v tem odboru in mi smo zavezani k temu, da se te smernice implementirajo tudi v operativnem smislu. Iz, eh, poskušali bomo storiti vse, da pospešimo eh, čiščenje eh, računovodskih izkazov eh, bank. To velja za vse banke. Mi nimamo nekega sistema eh, za ene banke, vse banke morajo storiti, vse gre v njihovih eh, močeh in nadzornik mora uporabiti eh, vse instrumente, ki so na volje, da jih sili v to. To velja za pomembnejše institucije, kot tudi za manj pomembne institucije. Ti morajo vsi pospešiti ta proces. Mi si ne moremo eh, privoščiti, da bi nas udarila naslednja kriza, ko so banke v fazi čiščenja bilanc. Jaz sem rekel, um, da to velja za manj kot tudi za bolj pomembne banke. Torej, za me ni nobenega razloga, da bi se banke prilagajale z različno hitrostjo. Smernice tudi jasno kažejo, da je treba hitrost eh, prilagoditi glede na finančno, kapitalsko eh, situacijo bank. Vsekakor morajo vse banke očistiti eh, svoje bilance kar zadeva objavo rezultatov stresnih testov. Tu moram biti previden. Saj veste, da se zauzemam za široko razkritje eh, rezultatov stresnih testov. Vem, da eh, skupnost nadzornikov tega ne podpira. Tudi v EBI sem dosti krat v manjšini, v lastnem odboru. Osebno pa menim, da bi bilo koristno še naprej skrbeti za čim večjo transparentnost na tem področju. Hvala lepa, gospod Papadimulis. Hvala lepa. Spoštovani gospod Enrija. Pozdravljam vas v našem odboru. Eh, poslušal sem tudi zelo natančno vašo predstavitev na sestanku koordinatorjev za zaprtimi vrati. Vtis, eh, ki ste ga naredili name s svojo predstavitvijo, je bil zelo pozitiven. Pokazali ste veliko profesionalnost in občutnost občutek sem imel, da je to nekdo, ki bo ja, branil javni interes. Nekateri komentarji, ki sem jih potem prebral v tisku o tem, kako učinkoviti boste lahko pri svojem delu eh, in povezavo z eh, vašim poreklom. Mislim, da je to nesmiselno in to tudi ne pomaga verodostojnosti bančnih situacijah in to tudi ne eh, koristi evropski ideji in našim institucijam. Tri stvari bi vprašal. Imate izkušnje. Do predkratkem ste bili vodja eh, Evropskega bančnega organa EBE. E. Pred vami eh, je bila tu z nami gospa Nui in vi boste verjetno njen naslednik, če vas torej podpre Evropski parlament. Kot institucija sta ECB in eh, SSM podprla EDIS. E mi smo hoteli zmanjšati tveganje, sedaj pa je prišel čas, da uh, porazdelimo tveganje. To je politična odločitev, vendar mene zanima naslednje. Če bi vi kot strokovnjak povedali svoje mnenje, ali bi lahko ta. Uh, integracija bank napredovala hitreje ali bi nas to lahko zaščitilo proti naslednji krizi, eh, kajti krize se cirkularno ponavljajo. Torej, mislim, da je treba tu obravnavati eh, različna vprašanja, naprimer vprašanje nadzora kako je z skandalom eh, COMEX in eh, prejšnjimi skandali, kako eh, so ti skandali možni s pričo takega nadzora. Panamski dokumenti, rajski dokumenti, kako to, da žvižgači najdejo stvari, ki jih velike agencije ne odkrijejo. Potem potreba po povečanju preglednosti. To je pomembno, kaj nameravate vi eh, eh, narediti v svoji funkciji za okrepitev transparentnosti. Eh, to zahtevajo naši državljani, kajti sicer nimajo zaupanja v nas. Hvala lepa. Najprej Edis in bančna integracija. Večkrat sem že zelo podprl projekt EDIS, eh, vendar naj to razložim. Neka eh, skrb obstaja. Vsi se bojijo prevzemanja jamstev, garancij za veliko naložb. Eh, večje banke eh, bodo pač morale uporabiti EDIS in ne eh, eh, scheme eh, nakladnih jamstav. Eh, Ta schema jamstav je namenjena nesistemskim eh, bankam. Eh, v krizi smo videli, če obstaja dvom v lokalne scheme za eh, jamčenje za eh, vloge. Eh, če obstaja ta dvom, eh, potem se mnogi odločajo za dvig teh vlog in se s tem poglablja kriza. EDIS je pomemben projekt za bančno integracijo, to ste tudi vi omenili. Danes Eh, ugotavljamo, da lokalni eh, organi ne eh, umikajo svojih ograj, ki so jih vzpostavili. Mislim, da je to treba odpraviti, treba je povečati integracijo in tu v tej sliki eh, moramo zagotoviti tudi, eh, da eh, tveganje nosi zasebni sektor. Uspešni projekti do sedaj so bili tisti, kjer smo imeli jasne načrte in v teh naših načrtih lahko pravzaprav zagotovimo zasledovanje obeh ciljev. Eh, COMEX, panamski dokumenti, rajski dokumenti, res je obžalovanja vredna, da po veliki škodi, ki je nastala v krizi, ugotavljamo, da so velike banke tu zastavile svoj ugled. Eh, torej, nadzorniki morajo skrbeti za kulturo tveganja. Tu lahko nadzorniki poskrbijo za dodano vrednost. V bankah moramo poskrbeti za nadzor eh, v vseh možnih ravneh in če me boste potrdili, v tej funkciji v SSM-u in ECB-ju eh, bom dejansko poskrbel za to, da bomo zasledovali te cilje ob uporabi predvidnostnih eh, instrumentov eh, in sicer bomo te instrumente uporabili na najvišji srednji ravni in tudi pri kadrih na splošno. SSM in ECB želita eh, zagotavljati čim večjo transparentnost pri svojih poslih in eh, upam, da se strinjate, da zagotavljamo eh, čim večjo preglednost do evropskih institucij in javnosti nasplošno. Vsekakor bom tudi jaz izpolnjeval te cilje tudi v svoji novi funkciji, če me boste imenovali. Kar zadeva ukrepe, sem eh, tudi uh, omenil, da je drugi stebr zelo pomemben. Eh, tako banke kot tudi investitorji morajo natančno vedeti, kako mehanizem deluje. Hvala lepa. Danuta Hübner. Hvala. Rada bi vas vprašala še za vaše mnenje o državah članicah Evropske unije ki eh, nimajo skupne valute. Ali bi jih morali spodbujati, naj se pridružajo bančni uniji? Leta 2014 je Centralna banka Danske podala zelo pozitivno mnenje in spodbujala je vlado, da bi se pridružila evru, um, ampak potem je eh, vlada to preložila eh, na letošnje leto, zdaj pa je izbruhnil škandal eh, z Dansko banko in danska vlada spet razmišlja o možnosti, da bi se pridružila. Potem je Bolgarija ECB poslala pismo mm, in je pravzaprav prosila za pristop. Moje vprašanje za vas je naslednje. Ali mislite, da bi članstvo v bančni uniji lahko zdaj prispevalo k temu, da bi se rešila določena vprašanja, s katerimi se še vedno sooča bančni sektor v Evropi. Še posebej gre tukaj za boj proti pranju denarja in pa za uh, povečanje nadzora v državah, ki ne uporabljajo evra. Eh, poleg tega smo bili priča škandalom v bančnem sektorju, korupciji in tako naprej. Ali Eh, ne bodo te države prinesle še dodatnih težav v evroobmoče in pa še več dela za vas? Oprostite, ker tako trivialno eh, sprašujem. Kaj mislite o tem? Eh, ali bi se te države lahko pridružile bančni uniji, preden postanejo članice evroobmoče? Ali bi bila tukaj kakšna dodatna vrednost? Odločitev, ali bodo sodelovali v bančni uniji, je odločitev držav članic, eh, torej tistih, ki še niso v evroobmočju. Eh, one se lahko odločijo za tak pristop eh, k bančni uniji. To je njihova odločitev, mi jih ne bomo silili ne v eno, ne v drugo smer. Ampak iz svojih izkušenj v EBA lahko povem, da sem pogosto bil vključen v medijacijske procese med institucijami bančne unije. Eh, tudi SRB, naprimer, je tukaj vključen, in pa na drugi strani eh, med vladami držav, ki ne sodelujejo v evroobmočju. Treba je najti pravo ravnovesje. In če me boste imenovali na ta položaj, eh, bom skušal spoštovati ravnovesje, ki je potrebno za to, da se spoštujejo in upoštevajo operacije na notranjem trgu in da eh, se upošteva tudi odgovornost SSM-a v drugih državah. Eh, je pa povsem drugačna igra, če eh, države sodelujejo, če sedijo za isto mizo in skupaj sprejemajo odločitve, ki zadevajo tudi njihov trg. Mislim, da bi to bila dodana vrednost. In če bo res prišlo do prijave Bolgarije, mislim, da bosta SSM in uh, EBA morala uh, najbolje upraviti svoje delo in zagotoviti, da bo čim prej prišlo do sodelovanja Bolgarije v bančni uniji. Hvala, Jakob von Weizsäcker. Hvala, gospod Enrija. Samo nekaj kratkih vprašanj imam. Ali mislite, da um, strategija uh, rezolucije ene vstopne točke, ki uh, jo ima večina bank, ali je to še vedno kredibilno po Brexitu, ali bo to Brexito še aktualno in ali bo uh, kakorkoli vplivalo na čezatlantske odnose? Pa še nekaj me zanima. Um, Ali mislite, da bi se nadzorna diskrecija morala bolj uporabljati za to, da se pomaga šipkejšim bankam, da se ustvarijo proticiklične tamponske cone, e, eh, naprimer, ko gre za eh, stresne teste in tako naprej? Ali mislite, da obstaja manevrski prostor za eh, uporabo ustrezne tehnologije v SSM, torej, da bi se to uporabljalo bolj kot se do zdaj? Eh, model enotnega vstopa je gotovo model, ki zahteva veliko koordinacije. In eh, kar se tiče priprave ex-ante, pa tudi eh, ex-post, ko gre za operacije pri reševanju, mislim, da bo to treba povezati, zato da bo vse skupaj kredibilno. To je pa povezano tudi z uh, bailinom odprtih bank in zelo jasni moramo biti pri tem, kako, uh, kaj bi se zgodilo z izgubami, v katero smer bi šle na vzgor, na vzdolj uh, eh, in tukaj bo potrebna zelo odločna skupna odločitev. Brexit in pa čezatlantski odnosi, ki jih omenjate, verjetno niso tukaj največji problem. Verjetno bo Združeno kraljestvo postalo čez nekaj mesecev tretja država, um, ZDA pa že so tretja država. Um, no, glede na to mislim, da če bodo sprejeti predlogi o IPU v zakonodajo, v ZDA že imate takšno ureditev, imate že mehanizme, ki omogočajo reševanje eh, lokalnih enot in organov v eh, domači zakonodaji. Kar se tiče nadzorne diskrecije, pa če povem čisto eh, odkrito, mislim, da ste omenjali tudi proticiklične uh, buferje. Mislim, da bi eh, tukaj moralo iti bolj za eh, makrobonitetno orodje, ki bi delovalo od zgoraj na vzdolj. Ampak prav imate, ko pravite, da morajo mogoče manjše banke biti deležne posebnega nadzora, eh, zato ker so dejavne v cikličnih trgih. Eh, naprimer na hipotekarnem trgu eh, in ta je zelo pomemben. Torej, uporaba teh bufferjev za majhne banke bi morda zahtevala takšno diskrecijsko eh, pristojnost. Še rektek tehnologije, to je bila tretja točka. Mislim, da je to zanimivo orodje. In vsekakor bom vsega, proučil, ali je mogoče razširiti njegovo uporabo. Pri Ebi smo uporabljali koncept za uh, skladnost uh, z uh, zahtevami v zvezi z direktivo, v zvezi s pranjem denarja. Tukaj je šlo za veliko papirologije, za preverjanje dokumentov in tako naprej. In te postopke bi morali narediti bolj učinkovite, torej te tehnologije bi nam pri tem lahko pomagale. Mislim, da bi morali proučiti uh, možnost njihove nadaljne uporabe. Hvala. Mislim, da smo končali pravočasno. Če želi še kdo besedo v postopku, kaj je že. Eh, mu bomo to omogočili, sicer pa se zahvaljujemo za zelo dobro zaslišanje, dobro izmenjavo mnen. In eh, s to točko smo zdaj zaključili. Eh, najlepša hvala, gospod Andrija. Dve minutni premor bomo imeli, samo da pripravimo glasovalne sezname.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

Dragi kolegi. Začnimo najprej s testnim glasovanjem. Prosim, glasujte. pa začnimo zares. Eh, zaključimo s tetnim glasovanjem. Prvo pravo glasovanje pa je imenovanje predsednika nadzornega odbora enotnega mehanizma nadzora. Ravno kar smo imeli eh, zaslišanje gospoda Enrije. Eh, zdaj pa tajno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 42 za, en glas proti, 9 vzdržanih. Čestitke gospodu Andreju Nariju. No, mm, naslednje glasovanje zadeva poročilo Bernta Lukeja. Krite obveznice, kar začnimo. Začnimo z direktivo. Najprej kompromis A. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis C, z ustnim predlogom spremembe skupine socialistov. Najprej samo ustni predlog, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa brez ustnega predloga spremembe za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Kompromis D. Izvolite besedo. Oprostite, mislim, da glede na to, da ustni predlog spremembe ni bil sprejet, obstajajo trije predlogi spremembe, ki jih kompromis ne pokriva. 146 in 175 ter 178. ti so povsem v nasprotju s kompromisom. Lahko še enkrat poveste, 146. Sto petinsedemdeset, ampak ta je vključen v kompromis F, torej v drugi kompromis je vključen. Pri tem kompromisu gre samo za predlog spremembe sto šestinštirideset. Torej, eh, SND prosi za ločeno glasovanje v zvezi s tem predlogom. Poročevalec, eh, nasprotujem temu stališču. Eh, obravnavali smo predlog spremembe socialistov in demokratov na sestanku poročevalcev v Senci. Ta predlog spremembe ni bil deležen večine. Kompromis to tudi obravnava. Skupine so se dogovorile, da tega v kompromis ne vključijo. Tako da um, mislim, da ne smemo ukrepati drugače. Gospod Sant. Um, meeting... Na srečanju poročevalcev v Senci je bilo jasno povedano, da moramo o tem glasovati. Um, glasovati moramo zato, ker ga kompromis ne pokriva. In mi želimo samo ločeno glasovanje o tem predlogu spremembe. No, ni prvič, da neka skupina eh, prosi za ločeno glasovanje o posameznem predlogu spremembe, ki ga kompromis ne pokriva. To ni konec sveta. Bomo glasovali o 146. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Zdaj pa kompromis D. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? E? za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis F z ustnim predlogom socialistov. Najprej bomo glasovali o ustnem predlogu, kdo je za, proti. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Torej bomo glasovali o kompromisu F brez ustnega predloga, potem pa še ločeno o, torej o 175 in 178. Ja, zdaj pa kompromis F brez ustnega predloga. Kdo je za? Proti? Bomo preverili, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja sprejeto, 26 proti 24. Zdaj pa predlog sprejme 175. Kdo je za? Proti? Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. sto oseminsedemdeset za, proti. Mislim, da je zavrnjeno, razen če želite preveriti. Dobro. Kompromis G, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis H za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis I za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis J za, proti proti vzdržani sprejeto, 259 za, proti bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gremo naprej, kompromis K, kdo je za, proti, glasujemo vzdržani sprejeto, kompromis L z ustnim predlogom. Najprej ustni predlog, kdo je za, proti. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 25 proti 22, zdaj pa kompromis L brez ustnega predloga, kdo je za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis M, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis N, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis O, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe ena, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis P, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis Q za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis R za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis S za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis T za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis U za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis V za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa predlog o predlogu komisije, kot je bil spremenjen. Um, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. 34 za, 16 proti, eno zdržan glas, sprejeto. Čestitke poročevalcu, oziroma ne, najprej moramo glasovati še o odprtju pogajanj na podlagi tega poročila. Poimensko glasujemo. konec glasovanja. 33 za, 17 proti. Torej, kvalificirana večina je bila dosežena. Zdaj pa uh, gremo naprej na uredbo. In najprej bomo glasovali o predlogu 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Napačen glasovalni seznam imamo, prostite just a second. Okay, yes. Um, compromise. Kompromis A, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 37, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 15, za, proti proti? Bomo preverili. 15. predlog spremembe glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja, zavrnjeno, 22 proti 20. Zdaj pa glasovanje v bloku o 38 in 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 16 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe ena, za, proti, vzdržani, e, zavrnjeno, dva, za, proti. Bomo preverili, predlog spremembe dve, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, 26 proti 24. 17, kdo je za, proti? Je le za, vzdržani, sprejeto, 18 za, proti. Bomo preverili predlog spremembe 18. Glasujte, prosim. Multiple combinations. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tri je bil umaknen, predlog spremembe štiri je na vrsti, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, devetnajst za, proti, bomo preverili devetnajst. Glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. Zdaj pa še glasovanje o predlogu komisije, kot je bil eh, spremenjen. Po imensko glasujemo. Konec glasovanja. 45 za, 5 proti, en vzdržan glas. Pa še odprtje pogaje na podlagi tega poročila, kot je bil sprejet v odboru. Po imensko glasujemo. Konec glasovanja štiriinštirideset za, šest proti. Torej čestitke poročevalcu. Zdaj pa osnutek poročila Barbare Kapelj o letnem poročilu finančnih, o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke. Smo pri predlogu spremembe dvajset. Samo trenutek, ste pripravljeni? there is a new Okay, sorry. Amendment 20 in favor. Predlog sprem 20 za, proti, zavrnjeno. 21 za, proti. Bomo preverili. 21 glasujemo. No. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22, kdo je za, proti, bomo preverili. 22, glasujte, prosim. Vote is closed. Konec glasovanja. E, enak rezultat, torej zavrnjeno. E, glasovali bomo še v izvorno besedilo, kdo je za, proti, bomo preverili tudi izvorno besedilo. Glasujte, prosim. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Dobro, to je pokrito. Kompromis A. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. E, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 28 proti 17. Kompromis B. Kompromis B. Tukaj moram povedati, da je urad poročevalke obvestil sekretarjat, da oprostite. Tako zelo sem si želel prebrati to novico, da sem kar nekaj preskočil. Dva predloga spremenja. Najprej 28 za, proti zavrnjeno, 29 za, proti. Bomo preverili. 29 glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. No, zdaj pa kompromis B in tukaj imam eno obvestilo. Urad poročevalke je sekretarjat uh, eh, obvestil, da je vsebina odstavka 13 in ta, da je bil vključen, ta vsebina je bila vključena eh, v ta kompromis kot napaka. V kompromis B bi to moralo biti vključeno brez formulacije. Ehm, ki je tukaj navedena. In zato zadnji odstavek INTE tukaj ni vključen v kompromis. Calls on the EIB uh, eh, to take into account, uh, torej do coordination policy, to je izločeno. To je sporočilo poročevalke. No, zdaj pa kompromis B s to spremembo za, proti, bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Od trideset do devetnajst je pokrito. Petintrideset je bil umaknjen. Sedemintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Osemintrideseta je bil tudi umaknjen. Zato gremo na izvorno besedilo, odstavek 4. Za, proti bomo preverili izvorno besedilo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa predloga sprememb 39 in INTA. Identično sta kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno odstavek sedem minta za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. To je pokrito. Eh, želite preveriti 43. predlog? Dobro, bomo preverili. 43 glasujemo. Elmar, welcome to Econ. Elmar, dobrodošel v Econu. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto 28 proti 23. Zdaj gremo naprej na 45 za, proti, vzdržani. Mislim, da je bila ista večina, ampak bomo vseeno preverili. 45 glasujemo. Konec glasovanja. 28 proti 23. 46, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 49 za? Proti? Ne vidim zelenih, kako so glasovali, tako da bomo preverili. 49 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Petdeset, kdo je za? Proti? Bomo preverili petdeset. Glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Enainpetdeset, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Triinpetdeset za, proti? Vzdržani, sprejeto. Šestinpetdeset za proti, vzdržani. Zavrnjeno 57 za, proti, vzdržani. Sprejeto izvorno besedilo v podpoglavju 2. Mm, sprejeto 58 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 59 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno izvorno besedilo za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto, šestdeset za, proti bomo preverili predlog spremembe šestdeset, glasujemo. Nove kombinacije političnih skupin nastajajo. No, konec glasovanja. Zavrnjeno 26 proti 21. Kompromis C. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? Zdaj pa gremo na budžet 14 za proti vzdržani sprejeto. E, budžet 16, odstavek 16 je to, kdo je za proti vzdržani sprejeto. 63 za proti vzdržani zavrnjeno, 65 za proti vzdržani zavrnjeno, 66 za bomo preverili, 66 za. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 67 za, proti vzdržani zavrnjeno, 85 za, proti vzdržani sprejeto, 70 za, proti vzdržani sprejeto, 71 za, proti vzdržani sprejeto, 72 za, proti vzdržani sprejeto. LS, kdo je proti, eh, zavrnjeno. Eh, sem mislil, da vam je tako všeč ta eh, predlog spremembe, pa pa dimulisa, da boste za. 73 za, proti, zavrnjeno, 76 za, proti, zavrnjeno, 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto 80 za proti vzdržani, zavrnjeno 81 za proti vzdržani, zavrnjeno 82 za proti vzdržani, zavrnjeno izvorno besedilo pod poglavje 4, kdo je za proti. Bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. 83, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Izvorno besedilo, eh, osmi odstavek, kdo je za, proti, vzdržani. Nisem videl rok, tako da moramo še enkrat glasovati o osmem odstavku izvorno besedilo. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. Prosim, dvigujte roke. Predlog spremembe 85 za, proti vzdržani sprejeto. 87 za, proti vzdržani zavrnjeno. Izvorno besedilo pod naslov 5 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 88 za, proti vzdržani zavrnjeno. Izvorno besedilo odstavek 9 za, proti vzdržani sprejeto. 89 za, proti, vzdržani, sprejeto. 91 za, proti, bomo preverili, 91 glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 26 proti 24, zdaj smo pri 92, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno, izvorno besedilo, odstavek 10, za, proti, vzdržani, sprejeto, 93 za, proti. Bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Enak rezultat, zavrnjeno, torej 94 za, proti Bomo preverili, glasujemo o 94. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22 proti 29. Kompromis H. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Budžet odstavek 18. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Budžet 19. Za, proti, vzdržani bomo preverili budget 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 102, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 103, za, proti. Bomo preverili 103, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 104 za, proti vzdržani zavrnjeno. 105 za, proti vzdržani zavrnjeno. 106 za, proti vzdržani zavrnjeno. Izvorno besedilo pod naslov 6 za, proti vzdržani sprejeto. 107 za, proti vzdržani zavrnjeno. 108 za, proti vzdržanje je zavrnjeno, izvorno besedilo odstavek 11 za proti vzdržanje sprejeto, 109 za proti vzdržanje zavrnjeno, 110 za proti. Bomo preverili. 110. Preverjamo 110. Konec glasovanja. Sprejeto sto enajst za, proti vzdržani, zavrnjeno, sto dvanajst za, proti. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak bomo preverili, sto dvanajst glasujemo. Vote is close. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Izvorno besedilo odstavek dvanajst za, proti. Prosim, eh, dvigujte roke. Bomo preverili. Glasujemo. Socialisti imajo tu minus. Konec glasovanja. Sprejeto. 114 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 115 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 120 za, proti vzdržani zavrnjeno, 121 za, proti vzdržani zavrnjeno, izvorno besedilo odstavek 14 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis F za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 124 za, proti vzdržani zavrnjeno, 125 za, proti vzdržani zavrnjeno sto dvaintrideset za, proti ... Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Enak rezultat, eh, zavrnjeno. Sto triintrideset za, proti vzdržani, zavrnjeno. Sto štiriintrideset za, proti vzdržani, zavrnjeno. 144 za, proti vzdržani zavrnjeno, 146 za, proti vzdržani zavrnjeno, 147 za, proti vzdržani zavrnjeno, 151 za, proti vzdržani zavrnjeno, 154 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis E za, proti vzdržani eh, sprejeto in ta odstavek 2 za, proti vzdržani sprejeto, odstavek 5 za, proti vzdržani bomo preverili in ta pet. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno mm, z enim glasom večine. In ta osem za bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto um, 30 proti 19. In ta 11 za proti bomo preverili. In ta 11 glasujemo. Konec glasovanja. Enak rezultat, zavrnjeno torej. Budget 15. Torej vstavek 15 za, proti vzdržani sprejeto. Budget 24 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis I za, proti vzdržani sprejeto. Spet budget, odstavek 12 za, proti vzdržani sprejeto. Budget 22 eh, za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis G za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 158 za, proti, bomo preverili, 158 glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23, 28, 159 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Izvorno besedilo, odstavek 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Budžet odstavek 10 za proti vzdržani sprejeto, budžet 11 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 5 za proti vzdržani zavrnjeno, izvorno besedilo, vodna izjava A za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 6 za proti vzdržani sprejeto izvorno besedilo B za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 7 za proti bomo preverili, predlog spremembe 7 glasujemo. And by the way, congratulations to the author of this and many other amendments. Čestitke predlagatelju tega predloga spremembe za to, da je bil, bil imenovan za belgijskega obramnega ministra konec glasovanja. Zdaj se počutim bolj varno. Torej, konec glasovanja. Zavrnjeno 29 proti 22. Zdaj pa gremo naprej. Izvorno besedilo, odstavek, oziroma izvodna izjava B, če se ne motim. Ne, ne. Uh, Osmi predlog spremembe se popravlja predsednik za, proti vzdržani sprejeto. Devet za, proti vzdržani sprejeto. Deset za, proti vzdržani sprejeto. Enajst za, proti vzdržani sprejeto. No, vsi njegovi predlogi so bili sprejeti. Predlog spremembe dvanajst za, proti vzdržani sprejeto. Bomo preverili. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Izvorno besedilo vodna izjava C za proti. Bomo preverili. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Izvorno besedilo D za proti sprejeto. Uvodna izjava E za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremi 13 za proti. Bomo preverili 13. Glasujemo. 13. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 28 proti 24. 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 15 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. 16 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 17 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 18 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Um, navedbe. Lahko v bloku od 1 do 9. Dobro, dajmo v svežno od 1 do 9, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 1, za, proti, bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Z enim glasom večine. Izvorno besedilo navedba 10 za proti, vzdržani, preveriti bo treba. Glasujemo. Konec glasovanja. Konec je, da sprejeto. Predlog spremembe dve, za, proti, vzdržani, sprejeto, tri, za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno. Pa še poimensko glasovanje o tako spremenjenem besedilu, glasujemo. Konec glasovanja. 24 za, 9 proti, 9 vzdržanih. Čestitke poročevalki. Sedaj pa prehajamo k osnutku mnenja Ivane Maletič. Gre za predlog uredbe Evropskega parlamenta in sveta. Predlog spremembe 20. Za proti vzdržanje zavrnjeno, 21 za proti vzdržanje zavrnjeno, 22 za proti vzdržanje zavrnjeno, 23 za proti vzdržanje zavrnjeno. Bomo preverili 23, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno 23 proti 28, 24 za, proti vzdržani zavrnjeno, 25 za, 25 za, proti. Bomo preverili 25 elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 29 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 31 za, proti, vzdržani proti vzdržani, zavrnjeno. 32 za, proti vzdržani sprejeto, 33 za, proti vzdržani sprejeto, 5 za, proti vzdržani sprejeto, 34 za, proti vzdržani sprejeto, 6 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani. Bomo morali preveriti. Mislim, da je bil predlog sicer sprejet. Konec glasovanja. Sprejeto. 27 proti 23, 35 za, proti vzdržani zavrnjeno, 36 za, proti vzdržani zavrnjeno. 37 za, proti vzdržani sprejeto, 38 za, proti vzdržani sprejeto, 39 za, proti vzdržani zavrnjeno, 40, 41 in 42 za, proti bomo preverili elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 42? Ne. Ta je tudi identičen. Aha. 7 za proti vzdržanje sprejeta. 43 za proti. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno štiriinštirideset za, proti bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena. Petinštirideset in šestinštirideset sta identična za, proti. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 28 proti 23, 8 za, proti vzdržani. Sprejeto 47 za, proti. Ne je brezpredmeten. 48 za, proti, bomo preverili. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 23 za, 28 proti. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 50 za, proti, vzdržani. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja zavrnjeno. 24 proti 27. Predlog spremembe 10. Za proti vzdržanje sprejeto. Smo torej pri 54 za, proti, zdržani, zavrnjena petinpetdeset za, proti, vzdržani. S in D ste za ali proti, bomo preverili petinpetdeset. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Šestinpetdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 60 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 11 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Mislim, razen če želite preveriti, bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja je zavrnjeno. Torej 11, sedaj smo pri 61 za, proti bomo preverili elektronsko glasovanje, glasujemo. konec glasovanja zavrnjena. 26 proti 24. 62 oziroma 63 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Mislim, da je bila podobna večina kot prej. 64 za, proti, vzdržani. Ne, 63 je bil zavrnjen, torej moramo glasovati o 64. Preverimo, ker zdaj sem pozabil, kako ste glasovali. 64, torej elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto 24 proti 22. 66 za proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje, glasujemo. Prvo, što je tvoj predlog spremembe? A, mahaš. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 28 proti 22. Ostali so umaknjeni. 71 za proti vzdržani, zavrnjeno, 12 za, proti vzdržani, sprejeto, 13 za, proti vzdržani, sprejeto, 75 za, proti vzdržani, ne vem, kako ste glasovali, EKR, zavrnjeno, 76 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 77 za, proti vzdržani, proti vzdržani, zavrnjeno 78 za, proti vzdržani, zavrnjeno 79 za, proti vzdržani, zavrnjeno 80 za, proti vzdržani, zavrnjeno 81 za, proti vzdržani, zavrnjeno 82 za, proti vzdržani, zavrnjeno 83 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 84 za, proti, vzdržani, sprejeto 85 za, proti. ELS ste za ali proti? Proti. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjena. 25 proti 22. 86 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 87 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 88 za, proti, zdržani, sprejeto. 89 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 90 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 93 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 95 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 96 za, proti vzdržani zavrnjeno, 97 za proti vzdržani zavrnjeno, 98 za proti vzdržani zavrnjeno, 99 za proti vzdržani zavrnjeno, 100 za proti vzdržani zavrnjeno, 101 za proti vzdržani zavrnjeno, 102 za proti vzdržani zavrnjeno, 103 za proti vzdržani sprejeto, 104 za proti vzdržani zavrnjeno. Proti vzdržani. Zavrnjeno 105 za, proti vzdržani. Sprejeto 106 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 107 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 108 za, proti vzdržani. Sprejeto 109 za. Sto devet za proti A, 109 je brezpredmeten, ja, prav imate. 110 za proti vzdržanje bomo preverili. 110. Is... Konec glasovanja zavrnjeno. 111 za proti vzdržanje zavrnjeno, 112 za proti vzdržanje sprejeto, 113 za proti vzdržani. Zavrnjeno 114 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 115 za, proti vzdržani. Sprejeto 116 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 117 in pa 118 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 119 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 120 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 121 za, proti vzdržani ste za ali proti valde? Zavrnjeno 122 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 123 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 124 za, proti vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja, zavrnjeno 20 proti 28, 127 za proti vzdržani zavrnjena, 125 in 126 sta identična za proti vzdržani sprejeto, 128, 129 za proti vzdržani zavrnjeno, 130 za proti vzdržani sprejeto, 131 za proti vzdržani zavrnjeno, 132 za proti vzdržani sprejeto, 133 za proti vzdržani, zavrnjeno 134 za, proti vzdržani, zavrnjeno 135 in 136 za, proti vzdržani, sprejeto 137 za, proti vzdržani, zavrnjeno 138 za, proti vzdržani, sprejeto 139 za, proti vzdržani. Ali, ali ste proti? Zavrnjeno. Ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno, dva za, proti. Bomo preverili elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 24 proti 26, 3 za, proti. Vz... Alde, ste proti? Prosim, dvigujte roke. Zavrnjeno 4 za, proti vzdržanje. Sprejeto 5 za, proti vzdržanje zavrnjeno, ena za, proti vzdržani sprejeto, šest za, proti vzdržani sprejeto, sedem za, proti vzdržani zavrnjeno, dva za, proti vzdržani zavrnjeno, osem za, proti vzdržani sprejeto, devet za, proti vzdržani sprejeto, deset za, proti vzdržani zavrnjeno, enajst za, proti vzdržani zavrnjeno, 12 in 13 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 14 za, proti vzdržani. Sprejeto 15 za, proti vzdržani. Sprejeto 3 za, proti vzdržani. Sprejeto 4 za, proti. Bomo preverili elektronsko glasovanje in glasujemo.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 Priloge 140 za proti vzdržani zavrnjeno, 141 za proti vzdržani zavrnjeno, 142 za proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa bomo glasovali o celotnem besedilu, po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 28 za, 24 proti, nihče se ni vzdržal, sprejeto. Čestitke poročevalki. sedaj pa še drugi del. Oziroma drugo poročilo Ivane Maletič in sicer gre za osnutek mnenja o razpravi o prihodnosti Evrope. Kompromis 1 za proti zdržani sprejeto, kompromis B za, za ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani sprejeto, kompromis BA za proti vzdržani sprejeto, kompromis C za proti vzdržanje sprejeto, kompromis D za proti vzdržanje sprejeto, kompromis E za proti vzdržanje sprejeto, kompromis F za proti vzdržanje sprejeto, kompromis G za proti vzdržanje sprejeto, kompromis H za proti vzdržanje sprejeto in sedaj bomo glasovali o celotnem besedilu. Po imensko glasovanje glasujemo. konec glasovanja. 40 za, 7 proti, 3 vzdržani, čestitke poročevalki. Tako, s tem lahko zaključimo to sejo. Naslednja seja pa bo potekala jutri. To je skupna seja odborov Ekon in FEM od 9 do 10.30, potem pa bo sledila. Ne, oziroma naj poudarim še to. Začeli bomo točno ob devetih, torej pridite pravočasno. Ja, vedno začnemo pravočasno, a ni tako. Ker drugače bo prišlo do prekrivanja z sejo odbora takse 3, torej začeti moramo pravočasno. In v ponedeljek 26. in v torek 27. pa bomo nadaljevali redno sejo odbora Eko. Najlepša hvala, s tem je seja zaključena.